gospe in gospodje, čas nas preganja, ponovno pozdravljeni danes dopoledne. Prosim, da sedete na svoja mesta. Our... Začenjamo z drugim dnevom plenarnega zasedanja. Pri prvi točki pa besedo z veseljem predam Ileni Angelovi, ki je podpredsednica odbora in tudi pristojna za proračun, je pa tudi predsednica Komisije za finančne in proračunske zadeve. Predstavila vam bo osnutek načrta prihodkov in odhodkov odbora za leto 2020. V torek smo to soglasno potrdili. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Najprej bi izpostavila, kot je rekel že predsednik, da je skladno z novim poslovnikom skupina za proračun zdaj preimenovana v Komisijo za finančne in proračunske zadeve ali CAF. Imamo tri člane in upam, da bomo s pomočjo novega poslovnika zdaj delovali še bolj učinkovito in uspešno. Želimo si namreč, da bi čim bolje uporabljali sredstva, ki jih imamo na voljo. Na kratko bi vam rada predstavila ocene za leto 2020, kakšen je osnutek načrta prihodkov in odhodkov. Odbor je to sprejel v torek, je pa treba 27. marca vse te informacije posredovati komisiji. Odbor si stalno prizadeva za to, da bi svoje ocene prilagodil tudi pričakovanjem vseh zainteresiranih strani na Evropski ravni. Po krizi se seveda vse zainteresirane strani zauzimajo za to, da bi delovali bolj skrbno, bolj previdno, da bi sprejeli tudi vrčevalne ukrepe. To je seveda negativno vplivalo na naš proračun. Od leta 2015 je prišlo do realnega zmanjšanja ena, za 1,35 odstotkov, čeprav je v tem obdobju naš proračun nominalno gledano zrasel za 7,3 odstotke. Istočasno pa bi morali upoštevati tudi to, da se je število zaposlenih zmanjšalo 713 na 668, kar je kumulativno gledano 5 odstotno znižanje števila zaposlenih. O tem so se institucije dogovorile leta 2000. 1336 mest pa smo predstavili v Evropski parlament v okviru dogovora o sodelovanju. Zaradi vseh teh elementov smo pod močnim pritiskom, kar zadeva opravljanje dela, vendar zahvaljujoč sekretarjatu in vsem kolegom kljub temu uspešno delujemo. Vsako leto prejmemo pismo s ključnimi indikacijami strani komisije, podpiše ga komisar Oettinger, zato mu rečemo Oettingerjemo pismo in tam piše, kako naj pripravimo osnutek načrta prihodkov in odhodkov. Za leto 2020 je komisija, tako kot v prejšnjih letih, vse institucije pozvala, da za vse izdatke, ki niso vezani na plače, nominalno zamrznejo. Poleg tega naj bi zakonsko določena indeksacija plač, ki jo pričakujemo julija 2019 in 2020, bila 3,1 odstotek in 2,5 odstotka. Inflacija v decembra 2020 2019 do decembra 2020 pa naj bi bila 1,6 odstotka. Vse te številke pa so bile tudi osnova za pripravo našega osnutka načrta in prihodkov in odhodkov. Hvala lepa tudi poročevalcu gospodu Mendosi, tudi drugim kolegom. Mislim, da smo sekretarjatom in z proračunskim modelkom opravili res odlično delo in prilagodili naš načrt prihodkov in odhodkov realnemu stanju. Mislim, da smo poskrbeli za vse. Za 4,22 odstotka se je naš proračun povečal, to je 5,8 milijonov. Naša ocena za leto 2020 pa je 1,5 oziroma 144 milijonov, za toliko ne bi se sredstva povečala, ampak to je še vedno pod 4,3 odstotni pragom, ki je opredeljen za povečanje proračuna vseh evropskih institucij. Na kratko, to so naše ocene. Upam, da boste ta osnutek načrta sprejeli brez dodatnih rezov, kar se sicer redko zgodi, Moram pa reči, da so vse te naše napovedi dovolj skrbne, dovolj previdne in nam bodo omogočile tudi, da nadaljujemo s svojim političnim delom. Hvala. So Najlepša hvala. Nažalost nismo mi tisti, ki nadzorujemo infrastrukturo v parlamentu, ampak tu smo malce dlje od mikrofona in je težko pritisniti na pravi gumb. Hvala lepa, Melena, za to predstavitev. Razprave s tem v zvezi ni, tako da gremo na SOK 576. Ustrezni izobraževalni sistemi za odpravo neskladja v znanju in spretnostih, kakšen prehod je potreben, mnenje na lastno pobudo, Milena Angelove, poročevalka, izvolite. Hvala lepa. Danes zjutraj vas bom skušala seveda ohraniti budne, kar ni najlažja naloga. Nakratko bi rada predstavila to mnenje na lastno pobudo v zvezi s tem, kakšne spremembe potrebujemo v okviru izobraževalnega sistema in sistema usposabljanja, da se bomo lažje soočili z vsemi izzivi na področju trga dela in tudi z vsemi spremembami v kontekstu gospodarskih modelov. Hvala lepa vsemu študijski skupini, ki ste bili tudi meni v veliko podporo pri delu. V času zadnjih treh predsedstv smo se ukvarjali s tem vprašanjem, namreč mnenje smo začeli pisati ob koncu bolgarskega predsedovanja, nadaljevali smo potem z avstrijskim predsedovanjem, delo pa bomo zaključili v času romunskega predsedovanja. Gre torej za prihodnost dela, za digitalizacijo. Vsa tri predsedstva so se ukvarjala s tema dvema vprašanjima, tako da smo upoštevali v tem mnenju tudi mnenja vseh treh predsedstv s tem v zvezi. Upam, da bo to dober dokument, ki ga bomo lahko uporabili tudi v prihodnje in da nam bo pomagal pri zagotavljanju boljših veščin. V tem mnenju piše, da bodo neskladje v znanju in spretnostih nekaj, kar bo vedno obstajalo. Ne moremo se jih kar tako znebiti, to je pač treba poštevati. Je pa res, da se lahko odpravi raven neskladja v znanju in spretnostih oziroma se zmanjša na nižjo raven, kot je danes. Namreč danes je raven neskladja zelo visoka. Mislim, da bodo od tega imela veliko korist tudi podjetja, ki bodo lahko delovala tudi bolj inovativno. Čim hitreje moramo ukrepati. Neskladja v znanju in spretnostih negativno vplivala na celotno prebivalstvo, zato ker državljanom preprečujejo, da bi lahko nadaljevali s svojimi kariernimi potmi, znižujejo tudi plače, ovirajo profesionalno rast in razvoj in ne omogočajo, da bi v celoti izkoristili potencial posameznikov. Tudi delovna produktivnost je zaradi tega nižja. Nekatere ocene kažejo, da Evropska unija izgublja nič celih 8 evrov na uro zaradi neskladi v znanju in spretnostih tudi podjetja s tem precej oviramo pri delu, poleg tega se v okviru podjetjih povečujejo stroški glede na poslovanje in ohranjanje delovne sile. Mi smo predstavili kar nekaj konkretnih ukrepov, za katere želimo, da bi države članice upoštevale, upamo tudi, da bo komisija širila znanje o teh predlaganih ukrepih. Glede na zadeva formalno opozarjanje, Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za več formalnega izobraževanja, ampak dejstvo je, da se modeli tudi na tem področju spreminjajo. Zagotoviti je treba osnovno izobraževanje, potem pa je treba zagotoviti stalno vseživljensko učenje, izobraževanje in usposabljanje. Samo na tak način bodo ljudje lahko izboljševali svoje znanje in veščine. Upoštevati moramo tudi to, da zaradi interneta ne obstajajo več takšne potrebe potem, da bi se učenci in študenti na pamet učili toliko informacij in podatkov. Mislim, da bi jih morali opremiti z mehkimi veščinami, naprimer kritično razmišljanje, reševanje problemov, obdelava informacij in podobno. Kar pa zadeva veščine, ki bodo nujno potrebne, poleg mehkih veščin bi potrebovali tudi tako imenovane veščine s tem in tudi izobraževanje na tem področju. Želimo si, da bi se tudi ženske večkrat podale na ta področja s tem. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za dvojno poklicno usposabljanje in izobraževanje. Zdi se mi, da bi morali upoštevati tudi pozitivne izkušnje držav, kot sta Nemčija in Avstrija, ki imata res odlične izkušnje na tem področju. Kar pa zadeva univerzitetno izobrazbo, to nič več ni samo po sebi nekaj, kar bi nam zagotavljalo uspeh. Zdi se mi, da bi ljudi morali predvsem ustrezno obveščati in zagotavljati informacije, da se bodo lahko obveščeno odločali o tem, kako bodo izkoristili svoje potencijale in talente. Hvala. So Najlepša hvala. Seznam govornikov je zaključen. Najprej besedo dobi kolegica Zvojska. Dobre ráno všem. Hvala lepa, gospod predsednik. Lep pozdrav vsem. Rada bi čestitala Mileni, kaj ti to mnenje je čudovito. Kolegica se osredotoča na gromozanski problem, s katerim se soočamo v tem trenutku, namreč gre za neskladja v znanju in spretnostih. To povzroča precejšnje težave na trgu dela. Mislim, da bi morala komisija sprejeti ustrezne ukrepe, države članice bi morale prilagoditi svoje sisteme izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Zdi se mi, da bi se morali stalno odzivati na spremembe. Vidimo, da se pojavljajo novosti, kar naprej stvari se spreminjajo in razvijajo, kar pomeni, da bi morali biti tudi mi bolj prožni Mislim, da je mnenje, kot rečeno, odlično. Zagotovo nas čaka tudi zelo zanimiva razprava. Dobro je, da se na plenarnih zasedanjih predstavljajo mnenja in da se vsi člani pogovarjamo o teh mnenjih, zato je škoda, da je danes tako malo kolegov v dvorani. Kar pa zadeva točko 1.8 v poročilu, Želimo si, da ko gre za validacijo oziroma potrjevanje kvalifikacij iz formalnega in neformalnega izobraževanja, vključite v to poročilo, ker bomo s tem spoštovali tudi mnenje SOK 521, ki je bilo sprejeto na to temo. Mislim, da bi morali to mnenje predstaviti vsem, ker si to mnenje to tudi zasluži. Dobro. Hvala lepa, Tatjana Babrovskene. Like to... Hvala lepa, tudi sama bi se rada zahvalila Mileni. Imela sem eh, to čas, da sem predsedovala študijski skupini. Vesela sem tudi, da je kolegica uspela upoštevati vsa mnenja, pripravila je uravnoteženo mnenje, organizirala je tudi tretji študijski sestanek oziroma sestanek študijske skupine, kajti nekateri zaradi stavke v Bruslju niso imeli možnosti, da bi prišli na sestan drugi sestanek študijske skupine in niso imeli zato možnosti, da izrazijo svoje mnenje. Mislim, da je kolegica pripravila zelo dobro mnenje, poleg tega pa je to tehnično kompleksno vprašanje tudi zelo dobro obravnavala. V Evropski uniji se trenutno ukvarjamo s precejšnjimi težavami, ki nastajajo zaradi razkola tako v sistemu izobraževanja kot tudi sistemu zaposlovanja. Prihaja do precejšnjih neskladi v znanju in spretnostih na vseh ravneh izobraževanja. Veščine so verjetno ključni element, ki nam bo pomagal pri reševanju ne ravno teh težav, temveč izzivov, s katerimi se soočamo. Tehnologija se spreminja, spreminjajo se poslovni modeli, spreminja se tudi struktura zaposlovanja, spreminja se trg dela. Hvala lepa za podano mnenje. Upam, da bodo tisti, ki bodo to mnenje brali, znali mnenje tudi čim bolje skoristiti. Hvala. Hvala lepa. Pavel Trantina. Dobro, rano. Ja. Hvala lepa, predsednik. Dobro jutro vsem. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalki. Hvala lepa za to, da je tako dobro izpostavila izzive, s katerimi se soočamo. Občutek imam, da to mnenje zelo jasno kaže, kaj je treba zagotoviti na posameznih ravneh izobraževanja. Poskrbeti je treba predvsem za čim večjo fleksibilnost zlasti, ko gre za prehajanje med posameznimi ravnmi in oblikami izobraževanja. Kolegica je že omenila tako imenovane mehke veščine, gre za prečne veščine, ki se morajo oblikovati pri vseh posameznikih. Pri 3.3 piše, da če imaš univerzitetno diplomo, To ne pomeni, da si z izobraževalnim procesom zaključil in da ti ni treba storiti ničesar več, kajti sam proces izobraževanja se zdaj podaljšuje. V življenju posameznika se lahko zgodi, da človek opravlja kar deset različnih poklicov. Kot je povedala že kolegica smo v točki 1.8 skušali par stvari pojasniti, k temu je bil uložen tudi amantma. Verjetno se spomnite, da smo postavili rok v lanskem letu, do katerega so morale države članice predstaviti instrumente, s katerimi bodo priznavali tudi kvalifikacije, znanje in veščine, ki so bili pridobljeni v okviru neformalnega in priložnostnega izobraževanja. Države še niso vse izpolnile te naloge, zato bi jih spodbudil, da čim hitreje predstavijo te instrumente. Hvala. Hvala lepa, Milena. Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi, za te prijazne besede. Hvala lepa tudi, da ste predstavili amandma, da se bomo danes lahko še pogovarjali o tem mnenju. Amandma sprejemam, zato ker se osredotoča predvsem na to, da poudarja vlogo mladinskih organizacij. Ne vem, mislim, da nima več smisla zgubljati časa za ta amantma. Hvala lepa. Sam razumem, da podpiraš ta amantma. Dobro, je kdo proti? Ali je kdo proti amantmaju? kot kaže ne, torej amandma je sprejet, lahko preidemo na glasovanje. O SOK 576, ustrezni izobraževalni sistemi za odpravo neskladja v znanju in spretnostih, poročevalka Emilina Angelova, glasujte prosim. Close. Konec glasovanja. 134 oddanih glasov, vse za jih je bilo 130, dva vzdržana glasova, čestitke. Tako, gospe in gospodje, zdaj pa nas čaka razprava o evropski državljanski pobudi Ustavimo ekstremizem. V naši sredini pozdravljam Sebastiana Reimerja in Mihaela Lojpša iz organizacijskega odbora Evropske državljanske pobude. Medtem, ko se kolega podajata na pot do predsedstva, bom še sam povedal par uvodnih besed k tej pomembni tematiki. Kot veste, gospe in gospodje, bo aprila začela veljati nova uredba v zvezi z evropsko državljansko pobudo. Oba so zakonodajalca, boste ta predlog sprejela, kar pomeni, da bo to postal nov zakonodajni akt. Obstoječi sistem se bo spremenil, kar pomeni, da se bodo veliko lažje zbirali tudi podpisi za evropsko državljansko pobudo. Mislim, da je to za Evropo dobra novica, predvsem pa je to dobra novica za evropske državljane. Zelo vesel sem, da so, so zakonodajalci uspeli unesti v zakonodajo spremembe še pred evropskimi volitvami. Državljani bodo s tem imeli na voljo tudi več možnosti, da izrazijo svoj glas. Poleg tega se bo moralo upoštevati tudi mnenje evropskih državljanov v okviru postopka sprejemanja odločitev. V odboru smo zelo veseli, pa tudi zelo ponosni zaradi tega. Kot verjetno veste, si je tudi naš odbor izjemno prizadeval za to še pred eh, sprejetjem Lizbonske pogodbe, da bi okrepili možnost državljanov za neposredno sodelovanje v postopkih odločanja. Tudi mi smo bistveno prispevali k temu, da se je ta instrument oblikoval tako, kot se je in da je postal zgodba o uspehu. Marca 2018 smo podali mnenje v zvezi s predlogom komisije. Naša poročevalka Kingejo je spostavila, da bi tudi Evropski odbor oziroma naš odbor moral biti del Evropske državljanske pobude. Mi smo se sestali in si izmenjali tudi mnenje o tem, kaj pri tem predlogu deluje, kaj ne deluje, kako je mogoče stvari še izboljšati. 2. aprila, torej čez nekaj dni, nas čaka osma organizacija dneva Evropske državljanske pobude v našem odboru. Sam bom tudi tam, z nami bo tudi podpredsednik komisije Timmermans, ta bo državljanom in zainteresiranim stranim predstavil nova pravila z področja Evropske državljanske pobude. Mi podpiramo vse evropske državljanske pobude. Želimo si, da bi se vsi člani lahko srečevali in se pogovarjali o svojih predlogih. Zdaj pa dr. Sebastianu Reimerju in gospodu Mihajlu Laupšu predajam besedo. Danes bosta predstavila peto uspešno evropsko državljansko pobudo z naslovom Ustavimo ekstremizem. 12 mesecev po začetku te kampanje o evropske državljanski pobudi so zbrali 1,6 milijona podpisov. To je visoka številka. Trenutno vse podpise preverjajo na ravni držav članic, ampak že samo po sebi je osupljivo, koliko podpisov so uspeli zbrati. Mislim, da naslov te pobude veliko pove, tako da mi zadeve ni treba bolj podrobno predstavljati. Nam boste pa kolega zdaj v tem obdobju pred evropskimi volitvami povedala še par besed o tej pobudi, ki je pomembna tudi z vidika preprečevanja sovražnega govora. Zelo pomembno je, da tudi naš odbor prispeva k zagotavljanju uspeha evropske državljanske pobude, še preden bo leta predstavljena Evropski komisiji. To pa se bo zgodilo takoj, ko bodo overjeni vsi zbrani podpisi. Zdaj pa kratek video posnetek, v katerem boste lahko videli ključne tematike, ključne rezultate pri tej pomembni državljanski pobudi. Sledila pa bosta oba gosta, ki bosta pobudo predstavila, zatem pa nas čaka še razprava. Video posnetek, prosim. Čt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 spoštovani člani in članice odbora. Vsem se najprej lepo zahvaljujem za povabilo, da vam lahko danes predstavim našo evropsko državljansko pobudo. Glede na to, da je predsednik tako hvalil naš uspeh, bi si morda lahko mislili, da bomo prinesli kar šampanec in nazdravili, ampak še vedno smo v procesu verifikacije naših podpisov. Zbrali smo več kot 1,6 milijona podpisov, ampak te podpise je treba preveriti in potrditi. Zato smo še vedno previdni glede pravnega izida te pobude. Predn bo dobil besedo dr. Sebastian Reimer, ki je avtor te pobude <clears throat> in predstavil kratek povzetek. bom jaz na kratko predstavil tudi samo pobudo in kaj si želimo doseči. Evropska državljanska pobuda zaustavimo ekstremizem je pobuda, s katero bi želeli spremeniti status quo glede opredelitve ekstremistične strukture, da tukaj ne bi govorili več o levici, o desnici in tako dalje v proces želimo vključiti evropsko politiko, evropske institucije in tudi evropske državljane. Skupaj se želimo pogovoriti o tem, kako bi lahko skupaj spodkopali ekstremistične strukture v Evropi. Ne bi se vračal na dogodke Novi Zelandiji ali pa v Utrehtu, ki smo bili priča ta teden, ampak vsi moramo ukrepati. To je tudi glavni cilj te pobude. Kot sem povedal že prej, želimo se boriti tako proti ekstremizmu na desni strani, na levi strani, proti verskemu ekstremizmu, pa tudi proti sovražnemu govoru. In zato smo predlagali tudi direktivo. Sovraštvo začenja uničevati našo družbo, pravna država je vedno manj pomembna v politični in državljanski razpravi. Temeljne pravice iz Evropske listine o temeljnih pravicah morajo postati v osredju mora postati v sredi pozornosti v Evropski uniji. Pritiski se povečujejo izvrne Evropske unije, prav tako prihaja do številnih terorističnih napadov. Tukaj si lahko ogledate statistike o terorističnih napadih od 11. septembra. Ti podatki so iz leta 2017. Kot vidite, so islamistični teroristični napadi žal na vrhu tega seznama, temu sledijo skrajno desničarski teroristični napadi, potem pa še drugi. Želimo vzpostaviti nepristranski in evropski zgled, ki ne bo le obvezan in na ta način imel pomembno vlogo v Evropski uniji, ampak bo to pobuda, ki bo širjena tudi na globalno raven. Prav tako se želimo boriti proti tujemu financiranju ekstremističnih struktur. O tem govoril tudi Sebastian Poznajem. Ne smemo dovoliti, da bi prihajalo do tujega finančnega vpliva v tem smislu tukaj v Evropi. Sto dvajset milijonov evrov je nakazalo muslimansko bratstvo od leta 2017 v Evropo. V namene radikalizacije. In ti, dobro financirani, ekstremisti so veliko bolj nevarni kot tisti, ki sredstev nimajo. Zato moramo poiskati način, da sankcioniramo takšne transakcije. Tu je financiranje, moramo bolje spremljati. Obenem moramo tudi kaznovati nezakonite finančne transakcije. Tudi sama opredelitev ekstremizma je vprašljiva in težavna. Lahko bi rekli, da se vsakdo vede na ekstremistični način, ko želi spodkopavati temeljne pravice iz Evropske listine o temeljnih pravicah. In skladno s tem načelom je nekdo opredeljen kot ekstremist ekstremistov ne smemo tolerirati in zato si želimo imeti tudi nično toleranco za takšne primere. To bo opisal tudi Sebastian poznaje. Želimo si, da bi Evropska unija ostala tudi za naše otroke in unuke ter unukinjem. Evropska unija mora odgovoriti na velika vprašanja, na katere ne morejo odgovoriti posamezne države članice. Ekstremizem, radikalizem, terorizem, sovražni govor, to niso države, ki jih je mogoče rešiti na nacionalni ravni. To je mogoče rešiti le na mednarodni ravni. Evropska unija in njene institucije si lahko zaslužijo tudi veliko zaupanja s takšnimi ukrepi. In teh 1,6 milijona podpisov že kaže na to, da si evropski državljani želijo, da bi evropske institucije ukrepale. In to zahtevamo. Preden se lotim podrobnosti, mi dovolite, da predstavim še Sebastiana. Reimerja, ki je pravnik, strokovnjak za terorizem in tudi avtor naše evropske državljanske pobude. Izvoli. Najlepša hvala, hvala za to priložnost, da vas nagovorim. Naj povem nekaj o sebi, sem strokovnjak za zakonodajo, začel sem delati v Avstriji. Pri 23 letih sem doštudiral pravo v Avstriji in naša vlada je organizirala tudi obisk za študente. Ta obisk se je začel v kleti. kjer so bili včasih ekstremisti zaprti, potem pa tudi po nekaj dnevih usmrčeni. Na tak način se je pravzaprav začelo sodelovanje z vladnimi institucijami v Avstriji na tem področju. bistveno je ugotoviti, na čem delamo, to so temeljne pravice. Na tem že dolgo časa delamo v Evropi, se o tem pogovarjamo. Veliko prelivanja krvi je bilo in na to opozarja tudi listina o temeljnih pravicah. Veliko dela je bilo že upravljenega na tem področju in če se ogledate časopise, boste hitro ugotovili, da smo v kritični situaciji. Po eni strani se moramo soočiti z nasilnimi ekstremisti, vsi imamo v glavi grozovite podobe in posnetke iz Christchurcha, potem imamo na drugi strani politike iz drugih držav, ki to uporabljajo za svojo politično propagando, na to ustvarjajo nove ekstremistične skupine, ki izvajo povračilne ukrepe, to so fašisti. In fašizem in islamizem so pravzaprav le dve plati iste medalje. Uporabljajo ista sredstva, kot smo povdarili tudi v naši pobudi. In edino, kar lahko storimo, je, da prenehamo molčati in poiščemo evropski odziv. Tako kot nas je to naučila zgodovina. Naša zgodovina nas je naučila, da so edine rešitve, ki jih lahko najdemo, rešitve v obliki liberalizma, temeljnih pravic in pravne države. Zato sem predlagal to direktivo. Nikoli prej nisem bil politično aktiven, ampak ti pojavi, ti napadi, ta agresija in nasilje v družbi so me pripeljali do te odločitve. Moramo se soočiti z vsemi temi tveganji, to ni enostavna zadužitev, to ni prijetna naloga, ampak to je potrebno. 80 odstotkov ljudi, s katerimi sem se srečal v preteklosti, jih je bilo več let pod policijsko zaščito. Nismo se seveda srečevali z ekstremisti, ampak smo se srečevali z nasprotniki ekstremizma. To so naprimer liberalni muslimani. Oni so naši glavni partnerji pri pridobivanju ustreznega znanja in pri boju proti ekstremizmu. To je razlog za to predlagano direktivo. Mislim, da nam ponuja konkretno rešitev. Najprej moramo poskrbeti za jasno opredelitev ekstremizma. Ljudje, zakonodajalci, pristojni organi ne bodo mogli ukrepali, če najprej ne ugotovijo, kaj ekstremizem sploh je. Zdaj govorimo o najbolj skrajni desnici ali levici. Gre za statistični pristop, ki pa ni koristen, če smo v družbi priča nekakšnemu trendu v smislu premika na desnico. To ni tako koristno. Spremeniti moramo definicijo ekstremizma in zato smo tudi poskrbeli na osnovi vsebine. Če kršite temeljne človekove pravice in temeljne pravice zapisane v listini, potem vas je mogoče uvrstiti v to kategorijo. Obenem je treba poskrbeti za ustrezno transparentnost. Uvedli smo nekatere določbe glede pravičnega sojenja, skladno z mednarodnimi standardi, ki veljajo za pravno državo in sodne postopke. No, in če so pogoji oziroma merila, ki opredeljujejo to definicijo, izpolnjeni, potem ste že opredeljeni kot skrajnež. In na to se sproži tudi nekakšen nadzor. Tukaj gre za kombinacijo pozitivnih in negativnih razlogov. Seznam opazovanja je pozitivna motivacija. Če se želite izogniti temu seznamu opazovanja, potem ne postanite ekstremista. Pomembno je, da damo še večjo ulogo tistim ljudem, ki se ukvarjajo z temnimi pravicami. Se pravi, izobraževalnim ustanovam, pristojnim organom, vsem, ki delajo na tem področju, ki delajo v smer podpiranja temeljnih pravic. Če delajo na tem področju, potem morajo prejeti tudi nekakšen certifikat, na osnovi katerega lahko okrepimo in priznamo njihove zasluge. Naj vam zastavim to vprašanje. Ali vas ne zanima, kam hodijo vaši otroci v šolo? Ali ne bi bilo dobro, če bi ta šola imela tudi certifikat, ki bi dokazoval, da se tam ne dogaja? Nič zaskrbljujočega. No, zdaj pa bom predstavil na hitro še ekstremizem. Kaj je ekstremizem? Ponovadi se vse začne s vražnim govorom, ki je nekaj najbolj nevarnega, saj je doseže veliko količino ljudi preko vsega družabnih medijev in to omogoča tako pozitivno kot negativno kampanjo, se pravi družabni mediji. Te smo uporabljali tako za pozitivne stvari, je pa to mogoče izkoristiti tudi za negativne stvari. In to so zelo močne platforme. Torej, imamo to definicijo ekstremizma kot nekaj, kar krši temeljne pravice. Obene pa smo vključili 27 konkretnih primerov, na osnovi katerih bi olajšali tudi nekaj praktično izvajanje te direktive. Najpomembnejše, da smo pozorni na sovražni govor, potem pa moramo delati tudi na področju izobraževanja. Ne vem, koliko je danes delovnih mest, koliko bo delovnih mest čez pet let, koliko čez deset let. Kaj se bo zgodilo, če ne bomo poskrbeli za politično stabilnost? Obenem prihaja tudi do sistematične diskriminacije, kar je zelo pomembno tudi v smislu šarije. Tukaj prihaja do sistematične diskriminacije žensk. Prav tako obstaja zelo pomembna oblika ekstremizma, s katero se napajajo tudi druge oblike ekstremizma, naprimer dezinformacije, financiranje in tako dalje. Potem pa še ena pozitivna motivacija, to je pridobivanje certifikata. Torej, imamo neutralno opredelitev ekstremizma in na to še negativno motivacijo. Pomembne so tudi finančne kazni. To je zelo pomembno vprašanje. V tej direktivi ni govora o nikakršni zaporni kazni. Vsi dobro poznate zgodbo o Abu Grajbu. Kaj je najbolje za to, da dobite res velikega skrajneža v situacijo. Ko se bo lahko soočil s posledicami svojimi dejanj. Seveda jih moramo zbrati na isti kraj in jih tja zapreti. Ampak zavedati se je treba, da ekstremisti pridobivajo vire iz različnih sredstva iz različnih virov. Sem pa tudi strokovnjak za vprašanje zasebnosti. In lani je prišlo do velike spremembe na področju zasebnosti podatkov z splošno uredbo o varstvu podatkov. Zakaj se pri tem spoštuje le eno pravico iz temeljnih pravic? Zakaj ne še ostalih dveh? Mislim, da je 54. točka ena najpomembnejših iz temeljne listine o pravicah. Tam piše, da ne smete kršiti ene temeljne pravice na ta način, da s tem kršite tudi drugo. Iz tega razloga sem prišel do zamisli, da je treba poskrbeti tudi za druge pravice in kršitev teh pravic sankcionirati v višini 20 milijonov evrov. Na voljo je velikih pravnih sredstev, ki jih že imamo na voljo v tem predlogu direktive na 40 stranih in z veseljem vam bom še bolj podrobno predstavil to vsebino, morda v drugih okoliščinah. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala obema za predstavitev. Zdaj pa bomo začeli z razpravo z našimi člani. Najprej Oliver Rupke, 4 minute, član odbora iz Avstrije v imenu skupine 2. Thank you, thank you, Mr. President. Good morning. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobro jutro. Spoštovani gospod Reimer, gospod Laubš, tudi v imenu skupine delavcev vas lepo pozdravljam na ekonomsko-socialnem odboru v institucij civilne družbe. V času zadnjih terorističnih napadov v Evropi, pa tudi na Novi Zelandiji, mislim, da moramo razmisliti o tem, kako se soočimo z nasilnimi dejanji in ekstremizmom ter sovražnim govorom. Ekstremizem vodi v polarizacijo družbe. To ni stvar le ene vere ali skupine, ampak je nekaj, kar deli naše skupnosti nasilni ekstremizem ne pozna meja in vpliva na čisto vse vidike družbe. Mislim, da se moramo soočiti z rasizmom, nasilnim ekstremizmom in diskriminacijo v vseh oblikah. Te ekstremistične silnice rušijo našo družbo in nihče ni odporen pred tem. Tudi UNESCO podarja, da je treba terorizem preprečevati. To se bo začelo že v šolah. Mladi evropski državljani morajo postati odporni pred ekstremističnim diskurzom, še posebej na digitalnih spletnih platformah. Soočiti se moramo tudi z socialnimi težavami, predvsem z izključevanjem, opolnomačiti moramo našo mladino in ustvarjati ugodne okoliščine za demokratično udeležbo. Dati jim moramo upanje in zaupanje v prihodnost, zagotoviti dostojna delovna mesta in svetlejšo prihodnost. Civilna družba ima pri tem zelo pomembno vlogo. Na koncu lanskega leta je ta odbor sprejel mnenje glede preprečevanja širjenja terorističnih vsebin na spletu. In v tem mnenju smo pozivali k oblikovanju jasnih definicij glede konceptov oziroma pojmov, kot so terorizem, sovražni govor in tako dalje, tako da bi bilo laže obsoditi in preganjati storilce in osumljene. Obenem je treba zagotoviti nično toleranco glede nasilja in terorizma. Družabni mediji in drugi spletni forumi se pogosto uporabljajo ali pa zlorabljajo zato, da se širijo sovražne za misli in ideje po celem svetu. To je zelo enostavno in informacije se natančno in zelo hitro širijo. Zaščititi moramo svobodo do izražanja, pa tudi možnost dostopa do informacij za vse evropske državljane. Nikoli ne sme priti do cenzure in samocenzure. Odziv na ekstremizem ne sme biti sam po sebi usmerjen proti vrednotam, ki jih branimo. To so svoboda, demokracija, pravičnost in vladavina prava. Menimo, da je to zelo pomemben prispevek. Tudi naš odbor ima ključno ulogo na tem področju. Najlepša hvala. Mislim, da bo ta nova državljanska pobuda zelo pomemben del tega procesa. Samo z dialogom in sodelovanjem bomo našli rešitev za to vprašanje. Hvala. Vil danke, Oliver. And now... Hvala, Oliver. Kilian Lauhan bo naslednji iz Irske. Tri minute. Thank you, uh, Mr. President. Thank you for the present. Hvala, gospod predsednik. Hvala obema za predstavitev. Kaj bi rad uh, dodal v današnjo razpravo? Moramo se zavedati dejanskih razlogov ekstremizma in populizma v Evropski uniji. Bodimo si na jasnem, kaj se dogaja prišlo je do katastrofalnega zloma našega gospodarskega in finančnega sistema. In rešitev, od, kako odpraviti ta zlom, je bila, da zgradimo skoraj da enak sistem, eh, financiramo pa ga s postopki in politikami vrčevanja. To je pomenilo, da številni navadni državljani po Evropski uniji plačujejo nesorazmerne cene in s tem rešujejo sistem, ki se je zlomil. Zdaj je od tedaj minilo že skoraj deset let. Sporočila, ki prihajajo z vodilnih položajev, so, da eh, gospodarstvo okreva. Merimo BDP, rast. Eh, posojila in vse kaže, da se je krivulja obrnila navzgor. Znova prihaja do gospodarskih uspehov. To je sporočilo. Vendar je pa realnost, ki jo občutijo državljani, drugačna. Če si pogledamo druge kazalnike, kot so recimo revščina, eh, brezdomci, migracije, težave s podnebjem, z degradacijo prsti, z izgubo biotske raznovrstnosti, socialne in ekonomske kazalnike, ti pa slikajo dosti drugačno sliko kot glavni ekonomski kazalniki. In s tem se vzpostavlja situacija, kjer uradna Evropa pošilja sporočilo, ki pa ni usklajeno z izkušnjami navadnih državljanov. In s tem Gotovo ni nikakršnih povezav med tistimi na vodilnih položajih v finančnem sektorju, v lobijih, v gospodarstvu, v politiki in državljani, običajnimi državljani. S tem pa se ustvarjajo zelo plodna tla za ekstremizem, za lažne novice, za napačne informacije. Saj ni zaupanja strani ljudi. Njihove izkušnje kažejo nekaj dosti drugačnega od tistega, kar jim. Eh, govorijo ljudje na vodilnih položajih. In marsikoga pogotne ekstremizem, saj se edino tam počuti doma. Delo, ki ga upravlja naš odbor in priložnost za novo Evropsko komisijo in nov Evropski parlament pa je, da izkoristijo orodje, ki jih imajo, da te težave ustrezno naslovijo. Mislim predvsem na cilje trajnostnega razvoja, ki govorijo predvsem o tem, da se uravnotežijo socialne, ekonomske in okoljske pravice z gospodarskimi potrebami osredotočamo se na pravice ljudi, na naravo in na gospodarstvo gledamo skozi to prizmo. Trajnostni razvoj bi moral biti model, če ne bo tako, glavnih vzrokov za ekstremizem ne bomo odpravili. Hvala, Kilian. Gonzalo Lobo Xavier je naslednji iz Portugalske štiri minute. Thank you, Mr. President. Hvala, gospod predsednik, govoril bom portugalsko. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Najlepša hvala. Hvala za vašo predstavitev in hvala, da ste se lotili takšne pobude. Pobuda se je pričela dobro, po mojem. Gre za pozitivno pobudo s pozitivnim sporočilom. In to je po mojem pravi način, kako omejiti z ekstremizem. Veliko izmed tega, kar se dogaja v Evropi danes, je slabega. Treba je ustaviti takšne strelske pohode vendar pa se ne smemo zaradi tega kaznovati sami sebe, ne smemo se ozirati v preteklost. Mislim, da vaša pobuda eh, ravna obratno, usmerjena je v prihodnost. Ni pravega recepta, kako ustaviti ekstremizem. Mislim pa, da bi določen življenjski slog lahko državljanom pomagal bolje zajeti tisto, kar že imajo, tako da, so, da se bolje vključijo v skupnost in življenje svoje skupnosti, da so, ter da so prek tega bolje vključeni tudi v samo družbo. Treba se je boriti za vključenost državljanov v družbo in s tem bomo lahko odpravili ekstremizem. Vsi smo evropejci živimo na celini, kjer je standard življenja najboljši. Tako da je treba ves ta potencial, ki ga imamo, zajeti in omogočiti običajnim državljanom dostop do tega. Naš odbor predstavlja tudi podjetnike in mi nosimo odgovornost pri tem, da se blaginja porazdeli. Res je, da v Evropi ni podjetja, ki bi se umeščalo med deset največjih podjetij na svetu. Malce smo izgubili na konkurenčnosti. Ampak eh, to ne vpliva na socialno blaginjo, niti ne vpliva na eh, kakovost življenja. Še vedno smo priča rasti v družbi in naša družba še vedno predstavlja svetilnik za druge družbe po svetu. Morda smo sicer malce izgubili na konkurenčnosti, prav, še vedno pa imamo najboljši socialni model po vsem svetu. Izobraževanje v naših šolah poteka dobro, naša družba temelji na miru, imamo zelo dobre evropske vrednote, kar se tiče pravičnosti, občutka socialnosti in tako naprej. To, kar imamo, je naša neodtujljiva pravica. Ne more se vsak pohvaliti s tem, da živi v miru. Mi se lahko v Evropi. To bi morali ceniti. Spoštovati je pa treba izbiro vsakogar, tistega, ki živi pri nas in tistega, ki nas obišče. Ne moremo pa se Ne moremo se torej ravnati potem, uh, eh, kaj, o, v, kakšna je veroizpoved nekoga, kakšen avto vozi ali kaj podobnega. Če želimo izkoreniniti ekstremizem, pomeni, da je treba spoštovati tako večinsko prebivalstvo, kot tudi manjšine. Sam toplo pozdravljam to pobudo v tej luči in sprejemam vaše pozitivno sporočilo. Živimo v Evropi in sam bi rad še naprej živel v Evropi, v prav takem socialnem modelu, kot ga imamo. Hvala lepa. Cinzia del Rio iz Italije, tri minute. Grazie. Hvala lepa. Hvala lepa Sebastianu in Mihaelu za predstavitev organizaciji pobude, hvala lepa tudi za ta pravni pristop, ki ste ga zauzeli do tega vprašanja. Delo se seveda danes šele začenja in se ne zaključuje s to pobudo. Evropa nedvomno potrebuje pobudo proti ekstremizmu. Ekstremizem je tisti, ki grozi evropskemu projektu in otegne spodkopati njegove temelje. Potrebujemo jasna sporočila tudi, ko gre za boj proti vsem oblikam ekstremizma. To je izjemno pomembno tudi v tem predvolilnem obdobju ko se pripravljamo na volitve v Evropski parlament. Številni se v tem obdobju poslužujejo populizma. Ekstremizem pa, verjetno veste, se podpihuje tudi z dvomljivimi izjavami, z populističnimi napadi In podobno temu smo priča tudi v moji državi. Namreč eh, nekateri v moji državi napadajo evropske institucije, pa se vseeno želijo predstaviti kot kandidati na evropskih eh, volitvah. Boriti se moramo proti vsem oblikam ekstremizma, vendar to pomeni, da se moramo boriti tudi proti novim fašizmom, novim nacionalizmom, potem eh, ksenofobiji in tako naprej, proti diskriminaciji. Nažalost, vse te pojave opažamo tudi v nekaterih naših vladah. To je tudi razlog, zakaj prihaja do širjenja strahu med državljani. Pravice niso nekaj, o, česa, o čemer bi se lahko pogajali. Zagotoviti je treba spoštovanje človekovih pravic in svoboščin vseh in o temeljnih pravicah in svoboščinah se ne bomo pogajali. Zato moramo nasprotovati vsakršnemu diskurzu, ki spodkopava črni kleveta, ko gre za različnost. Različnost je tista, ki bogati Evropsko unijo. Raznolikost je tista, ki nas krepi in bogati. Ne smemo se zapirati za svoje meje, temveč moramo biti odprti. Skupne vrednote so temelj, na katerem lahko še naprej gradimo in branimo Evropo. So bitja, so, živan, so, so bivanja, boja proti ekstremizmom, spodbujati moramo delovanje civilne družbe, vseh socialnih partnerjev, povezati se moramo zato, da bo naša demokracija zrasla od najniže ravni do najviše. Začeti moramo pri državljanih in pri posameznih ozemljih. Mislim, da smo v tem trenutku izgubili nadzor nad diskurzom. Danes je svetovni dan boja proti rasizmu in dajmo ukrepati tudi v tej smeri. Grazie, presidente. Gospod Longo, hvala lepa, gospod predsednik. Danes eh, govorimo o tematiki, ki se vsakodnevno dotika tudi življenja državljanov. Včeraj je v bližini Milana prišlo do poskusa atentata, skoraj da bi zažgali 50 otrok v avtobusu, ki ga je vozil ekstremističen voznik želel se maščevati za vse smrti migrantov v sredozemlju. Vendar smo priča tudi ekstremizmu v diskurzu, kot je rekla Činca, v množičnih medijih, v političnih forumih, v dvoranah, kjer razpravljajo politiki, slišimo to vrsten diskurs. Pri nas ga vodi Salvini in eh, s takšnimi izjavami se zgolj podpihuje ekstremizem. V zadnjem obdobju je prišlo do fašističnih in neonacističnih izgredov, naprimer okrnili so določena pokopališča, kjer počivajo ljudi, kjer počivajo tudi Romi. Prihaja do oskrunitve posameznih spomenikov. V nekaterih državah na vzhodu, zlasti na Mačarskem in na Polskem, prihaja do napadov do, na temeljne človekove pravice, na svobodo medijev, na svobodo izražanja. Evropske institucije so se zelo pozno odzvale na vse te nevarne napade. Komisija sicer obsodi takšne dejavnosti, ampak ko je treba akterje kaznovati, tega ne stori zaradi gospodarskih razlogov. To je Evropa dveh hitrosti. Zelo hitro deluje na gospodarskem in finančnem področju, zelo počasna, nemočna pa je, ko pride do napadov na temeljne pravice in svoboščine državljanov. Na tak način ne moremo več nadaljevati. Hvala lepa, Antonijo. E Zdaj pa, Stefan Bufto. Tri minute, izvoli. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vprašanje ekstremizma je pomembno in tudi občutljivo. Naše družbe postajajo družbe nasilja in na to nismo navajeni. Lamond je ocenil, da je lani umrlo 3000 ljudi, ki so bili žrtve ekstremizma po celem svetu. Priča smo gibanju, ki meni, da je ekstremizem legitimen izraz stališč. To velja za ekstremiste, teroriste, vse tiste, ki so razsajali po Parizu prejšnji vikend. In v vseh teh reportažah v Parizu smo poslušali ljudi. Zgradba je gorela, neka gospa in njen sin pa sta se veselila. Sežgali bomo bogate. Ponekod je sovraštvo legitimizirano in to postaja tudi praksa. To je pravi ekstremizem, to je legitimacija nasilja kot načina ravnanja. Pogovarjal sem se z županom v Vrsaju, kjer je sinagoga. Sin rabina je bil usmrčen, ubit in to tudi priča o dehumanizaciji človeškega življenja zaščititi se moramo pred podžiganjem nekaterih stališč. Nekatera stališča so seveda močna, ampak to še ne pomeni, da moramo ljudi poslati pred sodišče. Tudi svoboda izražanja je zelo pomembna. Govorili ste o certifikatih. Nekoliko se bojim tega koncepta certifikatov že od francoske revolucije naprej. Toliko je bilo usmrčenih pod giljotino. In tudi takrat je bilo veliko govora o certifikatih o državljanstvu. In vsi tisti, ki niso prejeli tega certifikata, so bili avtomatično usmrčeni. Zelo moramo biti previdni glede takšnih ukrepih. ukrepov. In uprava, pristojni organi, policisti, seveda imajo sezname osumljenih ljudi, ampak kaj bomo storili, če je nekdo le osumljen ekstremizma, ne moremo ga kar tako zapreti v zapor. Dokler ne ukrepa, pač ne moremo storiti ničesar. Zelo težko se je torej boriti proti ekstremizmu, vaša pobuda je pomembna, ampak moramo biti previdni glede tega. Hvala, Stefan. Zdaj pa še zadnja intervencija. Ženevev Sabini, prav tako iz Francije. Izvolite. Dobar dan, govorila bom francosko. Sem članica skupine 3, predstavljam raznolikost Evrope. Spodbudili so me, da se oglasim pri tej razpravi. Sama namreč ne, računam, ne razumem cilja te državljanske pobude. In iščem te povezave, ki me prav tako niso razsvetlile. Tukaj ni le sklica na ekstremizem, ampak tudi na notranji trg. Ne razumem torej te pobude. Zdaj, v času te razprave, sem bolj spoznala, zakaj gre, ampak še vedno vidim določene nevarnosti pri tej državljanski pobudi. Po, gre predvsem za grožnje evropskim vrednotam, o katerih smo govorili še danes zjutraj. Gre za človekovo dostojnost, pravno državo, svoboščine, pravičnost in tako dalje. S tem bi lahko grozili tudi svobodo do izražanja. Res je, da je delovanje Evropske unije takšno, da ima pogodba tudi ustavno vrednost. In veliko je tudi evropskih državljanov, ki kritizirajo našo ustavo, našo pogodbo, želijo izstopiti iz te pogodbe, izstopiti iz politike vrčevanja, zategovanja pasov in obem poskrbeti za ravnovesje med različnimi državami članicami, ki nimajo istih davčnih sistemov, istih socialnih sistemov ali pa istih pravil, naprimer glede uporabe pesticidov, če navedem primer iz kmetijstva. Ekstremizem. Mislim, da je zdaj razprava nekoliko bolj jasna, ampak dolgo bi se morali pogovarjati, zato da bi ugotovili, kako naj opredelimo ta izraz ekstremizem. Bolj natančni moramo biti, ali gre tukaj za gibanje, ali gre tukaj za skrajno desne vlade in tako dalje. Ne smemo mešati različnih konceptov. Če bomo v to vključevali vse vidike družbe, potem je to lahko problematično. Ne moram zaupati takšnim predlogom. Mislim, da je bistveno predvsem, da se spopademo z socialno nepravičnostjo, da se spopademo z revščino. Če ne bomo rešili tega, ne bomo uredili situacije. Hvala as a conclusion V sklep te razprave lahko povem naslednje. Najprej najlepša hvala vsem za vaše prispevke, ko obravnavi tega pomembnega vprašanja. Hvala tudi organizatorjem pobude. Vi ste prišli od besed k dejanjem. Proti bo ekstremizmu se borimo, ampak včasih s tem tvegamo, da bomo ustvarili še več ekstremizma. In mislim, da se vaša pobuda tega tveganja dobro zaveda, ter da se osredotočate na tisto, kar je res pomembno. Vesel sem, ker se bo s tem zagotovil strukturni odgovor na še enega izmed napadov na naše temeljne vrednote, ki so zapisane ne le v listini o temeljnih pravicah, zapisane so tudi v drugem členu uh, pogodbe temeljne vrednote in stabri naše Evropske unije. Hvala vsem za angažma. Hvala tudi Stefanu in Ženevjev, ki sta izpostavila določena vprašanja. Ko hočete delati dobro, včasih, vam včasih grozi, da boste tudi vi zašli na malce bolj skrajno stran in pri tem postali sami neke vrste ekstremist. Je pa vaša pobuda vsekakor prišla pravočasno. V pravem trenutku, glede na obdobje, v katerem živimo. In to ni le prikaz tega, kako lahko državljani sami s svojimi pobudami, pobudami pomagajo pri ustvarjanju Evrope. Prepričan sem, da bo večji del podpisov tudi ustrezno potrjen. Eh, želim vam veliko sreče še naprej pri zbiranju podpisov in prepričan sem, ko bo vse, ko bo ta postopek končan, da se boste vrnili v parlament Eh, sicer pred novi parlament in da bomo lahko na vaši pobudi delali še naprej. Tudi mi delamo v podobno smer. Organizirali bomo razpravo v ta namen na plenarnem zasedanju maja in teden pred volitvami. Odgovor Stefanu. Organizirali bomo razpravo o antisemitizmu. Tudi tu je veliko nevarnih skrajnežev v Evropi, ki bi jim radi poslali zelo jasno sporočilo. Hvala lepa vsem in zdaj se lahko lotimo druge razprave, ki nas danes čaka. Rad bi povabil predsednika Bernasconija in podpredsednika da se mi pridružita. Gospod predsednik Bernasconi, gospa podpredsednica, dragi Patrik, draga Karol, najprej bi vam rad eh, zaželel dobrodošlico v našem odboru. Vedno je vsem nam v veliko veseljen čas, da vas lahko sprejmemo v Bruslju. Na nek način pa je to tudi priložnost za nas, da se vam zahvalimo za prisrčen sprejem pred nekaj meseci v Parizu, kjer ste nas sprejeli v okviru svojega ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta. Imate podobno kratico kot mi, samo v zadnji črki se razlikujemo. Mislim, da naši dve instituciji odlično sodelujeta, naše sodelovanje je trdno in trajno. Antoine Sanek Zuperi je rekel, da kamen nima nobenih drugih aspiracij kot to, da je kamen. Ampak, eh, če tudi kamenčki med seboj sodelujejo, se širijo in krepijo. Tako da dajmo graditi skupaj tempel, evropski tempel, to evropsko zgradbo. Številne uspehe smo že dosegli v okviru sodelovanja. Vaša institucija aktivno sodeluje tudi na letnem zasedanju generalnih skupščin, odborov v Evropski uniji, sodelujete tudi v okviru sveta, ki ga predseduje Gustavo Lobo iz Portugalske. Seveda se udeležujete tudi posvetovanj z državljani, z nami sodelujete, ko gre za podnebne spremembe in tako naprej. Tako kot pri številnih drugih dosjejih, smo pred eh, nekaj časa delali tudi na Beli knjigi Evropske komisije o prihodnosti Evrope. Moj predhodnik Žorž Dasi je namreč s tem v zvezi oblikoval obsežna posvetovanja, ki so se jih udeležili številni predstavniki civilne družbe in drugih. 18. maja 2017 smo s tem v zvezi dosegli pomembne rezultate ki jih omenjate vi v svojih resolucijah in tudi mi v svojih resolucijah, ki se dotikajo vprašanja Bele knjige komisije. Dragi predsednik, dragi Patrik, razprava o prihodnosti Evrope bo zaključena 9. maja na vrhu v Sibiju. Takrat bodo vodje vlad in držav imeli priložnost, da ponudijo političen odgovor na to razpravo. Imeli bodo priložnost, da tik pred evropskimi volitvami pošljajo še zadnje sporočilo, morda bodo začrtali tudi pot za sprejemanje odločitev na svetu konec junija. Takrat se bodo pogovarjali tudi o oblikovanju nove komisije. Mi smo poleg tega dali svoj velik prispevek k tej tematiki sprejeli smo mnenje za naslovom Evropa prisluhne državljanom za to, da bi Evropa bila trajnostna. Včeraj smo to besedilo sprejeli in z velikim veseljem vam to besedilo zdaj tudi izročam. Mi seveda podpiramo evropski projekt, podpiramo evropske vrednote in vse rezultate, ki smo jih dosegli. Gospod Vazo je tudi povdaril, da potrebujemo na evropski ravni globalno strategijo. Na voljo imamo agendo 2030 in želimo si, da bi Evropa končno postala trajnostna. Trajnostna agenda je tista, ki mora poskrbeti za uravnoteženo strategijo, ki nam bo omogočila, da se odzovemo na izzive z področja konkurenčnosti, varstva okolja in socialne vključenosti. Izpostavljamo tudi potrebo potem, da se zagotovi prava digitalna preobrazba, ki bo evropskim podjetjem omogočila, da bodo ostala še naprej gonilna sila na področju sprememb in inovacij v tem hitro spreminjajočem se svetu. Mi želimo biti vodilni akter, ne zgolj na stranskem tiru. Želimo aktivno prispevati k temu prihodnjemu evropskemu projektu. Želimo potem predati štafitno palico tudi mladim. Dragi predsednik, dragi kolega, še en velik prispevek našega odbora bi rad izpostavil, ko gre za razpravo o prihodnosti Evrope. Civilna družba za renesanso. To je dogodek, ki smo ga organizirali 20. februarja. Rad bi se zahvalil ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu svetu Francije in podpredsednici gospe Karol za razpravo, ki je potekala skupaj z predsedniki nacionalnih ekonomsko-socialnih svetov. Ogromno udeležencev je bilo prisotnih, 140 novinarjev. Na tem dogodku smo poslali zelo jasno sporočilo brez kakršnega koli dvoumja. Evropska civilna družba v celoti podpira evropski projekt izpostavljamo močan triptih, trajnostni razvoj, mladi in evropski projekt. To je projekt, ki brani temeljne vrednote svobode, demokracije in eh, vključenosti, solidarnosti ter konkurenčnosti. Preko teh pobud smo skušali civilno družbo spodbuditi na vseh ravneh, tudi v luči evropskih volitev. Seveda vemo, kako pomembne so prihajajoče evropske volitve. Bolj kot kadarkoli prej bomo pozorni na to, kaj se dogaja, spremljali bomo razvoj dogodkov, združiti moramo svoje sile, poskrbeti za čim večjo udeležbo na teh volitvah, poslati moramo jasno, nedvoumno sporočilo v smislu, da evropske institucije podpirajo evropski projekt tudi za prihodnja leta. Naš odbor se je pridružil ostalim evropskim institucijam, tudi ko gre za ambiciozen, aktiven načrt komuniciranja. Želimo izpostaviti prednosti in dosežke Evrope, izpostavljamo pa tudi tisto, kar je treba še izboljšati in narediti bolj učinkovito. Boriti se moramo proti euroskeptikom in populistom ter ekstremistom. Ti izkoriščajo vsak možen argument za to, da bi oblatili Evropo. Če se želimo boriti proti tistim, ki nimajo drugega recepta kot to, da vse razbijajo in vse uničijo, moramo predstaviti svojo vizijo Evrope. Evropa trdnjave, boj proti imigrantom zagotovo ni nekaj, kar bo prispevalo k sreči vsem. Ti, ki samo razbijajo, nimajo nobenih rešitev za težave, s katerimi se sooča današnji kompleksen svet. Mi se moramo boriti proti vsem strahovom, ki vladajo za to, da ponovno prevzamejo oblast. V zadnjem stoletju je 160 milijonov ljudi umrlo, 70 milijonov ljudi je bilo ranjenih zaradi vseh teh spopadov in strahov. V Evropi želimo ohraniti mir, ki smo ga gradili v zadnjih 60 letih. To je tudi razlog, zakaj bi morali okrepiti vsakršno zavezništvo kot verjetno veš, sam temu rečem renesansa Evrope. Tudi zato sem te javno podprl, ko je pred desetimi dnevi predsednik Macron poslal evropskim državljanom pismo, v katerih jih je pozval k renesansi v Evropi. Nisem sicer zaprosil za avtorske pravice pri tem, ampak eh, me veseli, da me je kolega citiral. Še par besed strani filozofa Jean-Jacques Rousseauja. Nikoli nismo imeli boljšega, lepšega, bolj koristnega projekta, kot je projekt trajnostnega univerzalnega miru med eh, narodi v Evropi. Hvala lepa, da ste z nami, dragi Patrik, beseda je tvoja. Merci. Merci. Monsieur le... Gospod predsednik, dragi Luka, gospe in gospodje, članice in člani ekonomskega in socialnega odbora, gospe in gospodje. Preden vas nagovorim, bi rad povedal, da me je izjemno ganilo vaše povabilo, da vas nagovorim. Dve leti sta minili, odkar sem bil zadnjič tu in v veliko čast mi je, da se danes lahko z vami pogovarjam. Namreč zelo pomembno je, da imamo tako vi kot mi podobno vizijo. Sem pa tudi vesel, kot predsednik ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Francije, da sem že na samem začetku svojega mandata okrepil povezave z vašim odborom in odborom oziroma svetom, ki ga vodim sam. Mi imamo skupne vrednote, smo tudi zelo odločeni, da bomo to uveljavljali. Mislim, da drug drugega bogatimo v okviru tega privilegiranega odnosa, ki ga imam že nekaj let z vašimi predsedniki. To je veljalo v času, ko je predsedoval Žorž Dasis, ki sedi tam le v dvorani, in to velja še danes, ko predseduje dragi Luka. In z velikim veseljem vam bom tudi sam sprejel. 18. aprila v Parizu. Takrat se bomo pogovarjali o prihodnosti Evrope, kot to počnemo danes. Nobenega dvoma ni, da bo zgolj nekaj tednov pred evropskimi volitvami naša razprava deležna pozornosti. Namreč vsi ugotavljamo, da so napovedi glede udeležbe na volitvah zelo slabe, pravijo, da se ne bo veliko ljudi teh volitev udeležilo, ampak Kljub temu se mi zdi, da bi morali še naprej odločno braniti to veliko evropsko idejo. Evropa je edina originalna politična struktura v 20. in 21. stoletju. Nikjer drugot na svetu nimajo podobne rešitve, čeprav se tudi drugot po svetu uspenjajo vele sile. Evropa je močna in na Evropo gledajo kot na konkurenta, ki ga želijo ošibiti in za katerega si želijo, da bi nekega dne kar izginil. To so razlogi, zakaj sem eh, tako navdušen nad eh, evropsko državljansko pobudo Ustavimo ekstremizem, o kateri ste govorili danes dopovdne. Namreč to kaže, da je obstoj Evrope danes še kako ogrožen, tako od zonanjih dejavnikov kot od notranjih dejavnikov, zaradi suverenistov, zaradi podpornikov Brexita, zaradi populistov ki podpirajo vse, kar je v njihovem interesu in ki želijo na glavo postaviti Evropo in pozabiti vse, kar je Evropa dosegla in uresničila. Nujno je, da se odzovemo in da okrepamo. Čakajo nas evropske volitve, oblikovan bo nov Evropski parlament. Evropska unija si mora zadati nove cilje, odpraviti mora nekatere pomankljivosti, izboljšati mora svoje pobudo, svoj način komuniciranja, pokazati mora, da je blizu evropskim državljanom, dokazati mora, da je dovolj prepoznavna, dovolj vidna, da ni igračka v rokah lobijov, niti da ni zapornica oziroma talka eurokratov, kot se pogosto pojavlja v nekaterih karikaturah. Mislim, da mora Evropa jasno pokazati, da dela v interesu državljanov. Ko ste bili novembra v Parizu, Luka, ste rekli, da potrebuje Evropa nove projekte, s katerimi bo navdušila evropske državljane. Evropa bi morala predstaviti nove rešitve tudi, ko gre za okoljske probleme, ko gre za novo industrijsko revolucijo. To so zadeve, ki so v interesu vseh nas, še posebej najšipkejših. Želimo si, da bi gospodarsko rast povezali tudi z socialnimi vidiki. Zato se mi zdi, da bi morali, kot ste že sami rekli, Evropo na novo oblikovati. Še nekaj bi rad dodal k temu. Nekaj, kar je morda samo po sebi umevno, jasno in očitno. Namreč Evropa se ne bo mogla več graditi brez podpore evropskih državljanov, brez civilne družbe v Evropi. Skrajni čas je, da tudi našim odborom oziroma svetom priznajo pomembno vlogo, ki jo igramo. Čas je za to. Evropski državljani želijo, da se sliši njihov glas, da se upošteva njihov interes. In mi smo prav ta posrednik med državljani in institucijami. Naš cilj ni, da zgolj spremljamo politične procese, da pripravljamo nezavezujoča mnenja. Ne. Želimo si več in pri tem ne bom skromen. Želimo si, da bi bili tisti, ki prispevamo k ravnotežju, k modrosti, k sklepanju kompromisov in soglasja v okviru dialoga. Na vse zadnje mi predstavljamo naše regije, pa tudi državljane. Želimo si, da bi v okviru procesa sprejemanja odločitev sprejemali in upoštevali tudi naša priporočila mi dobro poznamo, kaj se dogaja na terenu. Že to, kar se dogaja zadnje štiri mesece v moji državi, jasno kaže na to, da politiki z levice in desnice ne znajo sklepati kompromisov, premalo občutljivi so za potrebe državljanov. Poleg tega ne ponujajo ustreznih rešitev. Poleg tega vidimo, na kakšen način vladajoča elita izkorišča napade nekaterih ekstremnih desničarjev in ekstremnih levičarjev, ki se pomešajo med protestnike, ki protestirajo miroljubno. Rumeni jopiči v Parizu niso edini, ki protestirajo. Tudi vsi ogorčeni v Španiji so leta 2011 protestirali. Enako se je storilo tudi v Parizu. Grčiji, v Britaniji in v Belgiji. To so gibanja, ki so se prva poslužila tudi družabnih omrežij, zato da organizirajo proteste. Družabna omrežja so mediji, ki ga imajo na voljo, zato da komunicirajo z državljani. Da bi se izognili temu, da bi naši demokratični sistemi postali popolnoma zastareli, moramo tudi mi napredovati. Naš svet je pred nekaj dnevi podal mnenje, ki gre v tej smeri z naslovom Zlom, kako ponovno doseči spravo v Franciji. To mnenje, ki smo ga sprejeli, ponuja rešitve, kako ponovno zagotoviti demokratičen pakt, kako najti čim boljše ravnoteže med reprezentativno demokracijo in udeležbo državljanov. Rad bi izpostavil, da smo pri tem mnenju in kar je prvič, da se je zgodilo v ustavnem svetu v Franciji, pritegnili k svojemu delu tudi državljane. Nekateri so celo v okviru začasne komisije sodelovali z nami, torej z našim svetom pri pripravi tega mnenja. Sodelovati moramo z vsemi zainteresiranimi stranmi, namreč izkušnje, ki jih imamo s pripravo zadnjega mnenja, kažejo na to, da lahko tudi državljane vključimo v svoje delo. In upam, da boste to upoštevali tudi v prihodnje, tako kot bo upam to upošteval naš predsednik Macron, ko bo ponudil nove rešitve in predloge glede ustavnih sprememb. Okrepiti moramo participativno demokracijo. V ekonomskem in socialnem odboru zagotovo poznate, kakšne so naše pozitivne lastnosti. Naše razprave niso partizanske v smislu, da bi podpirale levo ali desno stran ali vnašale razkol. Mi želimo doseči čim širše soglasje, ki bo koristilo čim večjim ljudem mi skrbimo za splošni interes in zelo pomembno je, da vsi tu in tam malce tudi popustimo. Demokracija temeli na kompromisu. Ministrski predsednik Eduard Filip je izpostavil to prejšnji teden, ko je obiskal naš svet. Namreč zaprosil nas je, da pripravimo mnenje nisem pa prepričan, ali je v celoti slišal nas glas, ali lahko oblikujemo demokracijo brez političnega dogovora. Tudi sam se je spraševal o tem. Verjetno ste zdaj že domeli, da se rešitev skriva v doseganju ravnotežja in kompromisa. Pri nas eh, trenutno opravljamo reformo ustave, v parlamentu se bodo o tem pogovarjali v prihodnjih tednih. Naš parlament se bo veliko ukvarjal tudi z reformo ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Francije. Predsednik Macron je že julija 2017 govoril o tem. Prišel je v naš svet, ga poimenoval svet prihodnosti kateri so cilji te reforme? Na prvem mestu izboljšati interakcijo, sodelovanje z vlado in parlamentom. Okrepiti moramo tudi vlogo javnih organov in civilne družbe. Mislim, da moramo podarjati tudi vlogo na ministerskih svetih in znotraj parlamentarne razprave. Upoštevati se morajo izjave in stališče civilne družbe. In opredeliti moramo morebitne pomankljivosti, razčistiti nesporazume in obenem opozarjati tudi na tveganja povezana s krizo. Drugi vidik te reforme je, da poskrbimo za ustrezno udeležbo državljanov in organiziramo tudi javna posvetovanja. Poudarjati moramo tudi upoštevanje peticij v sodobnem kontekstu, kar vključuje tudi digitalne platforme. To je treba posredovati tudi na nacionalni svet in na senat, vse to, kar je potrebno, zato da bomo lahko speljali te državljanske pobude. Tako, spoštovane gospe in gospodje, to je bil splošen oris naših ambicij. Vsekakor moramo okrepiti naše sodelovanje in medsebojne povezave. Upam, da bo ta reforma navdih tudi za nekatere druge partnere iz vseh drugih držav članic, tudi v frankofonih državah, 23 državah po svetu. Mislim, da se te stvari spreminjajo, je pa pomembna tudi vloga vašega odbora v tem kontekstu. Tam ste kot opazovalka lahko pa seveda le obžalujem odločitev nove vlade v Braziliji. Prekinili so namreč zasedanje njihovega ekonomskega in socialnega sklada, sveta, ki je tudi del naše družine. Pomembno je nadaljevati dialog z civilno družbo in z državljanom. To so glavne silnice, s katerimi se moramo posvetovati o pomembnih vprašanjih, ki so pomembne za njih in iz katerega lahko dejansko pridemo do konkretnih pravih rešitev. Mislim, da bomo le na ta način dosegli to renesanco preporoda, o katerem ste govorili tudi vi, spoštovani Luka. In tako bomo dosegli tudi to ambicijo, ki si jo z veseljem delim tudi z vami, predstavniki Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, spoštovani predsednik. To, kar ste povedali na koncu, je zelo pomembno. Pomembna je institucionalna reforma. Upam, da vam bo uspelo. Zdaj pa bomo začeli z razpravo z našimi člani. Najprej bo govoril Mihaj Ivasku iz Romunije. Dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, govoril bom v materinščini. Spoštovani gospod Bernasconi, kot poročevalec pri mnenju glede prihodnosti Evrope in spoštovanja evropskih vrednot, bi vam želel obrazložiti nekaj zamisli, ki smo jih potrdili tudi v času plenarnega zasedanja, v času, ki je zelo pomemben za Evropsko unijo. Soočamo se s prihodnimi evropskimi volitvami, ki bodo maja, ob enem bo organiziran pomemben svet v Sibiju in rešiti je treba tudi situacijo glede Brexita. Človeško dostojanstvo, svoboda, socialna pravičnost, demokracija pravna država, vse to so vrednote, na katerih je bila zgrajena Evropska unija. O teh vrednotah se ne moremo pogajati, to mora biti temelj za reformo Evropske unije, pa tudi za politični vrh v Sibiju. Potrebujemo konkretno, trajnostno gospodarsko rast, to pa treba podpreti tudi z stabilnim socialnim razvojem. Veliko napredka smo dosegli, Evropska unija je zdaj ena od najbolj stabilnih in premožnih regij na svetu. Ampak obstajajo velike razlike med državami članicami v smislu družbene kohezije. Edina rešitev je konvergenca na vzgor. Zagotoviti moramo ustrezne pogoje in pa standard življenja na osnovi trajnostnega razvoja. Prav tako ustrajamo na sporozumevanju in razpravami z državljani. Državljani, pogosto dobivajo stališče o Evropski uniji le iz medijev ali pa strani svojih vlad. Mislim, da moramo veliko več storiti za to, da bomo dosegli čisto vsakega evropskega državljana. Uporabiti moramo vse komunikacijske kanale, države članice, gospodarske partnerje, nevladne organizacije in tako dalje. Citeral bom Viktora Jugoja, ki je dejal, prihodnost ima veliko imen za revne je nepredvidljiva, za pogumne pa je prav gotovo pozitivna. Se upravičujem, da sem vas moral prekiniti pri citiranju Viktora Jugoja. Zdaj pa dobi besedo Jacek Kravček, predsednik skupine 1, skupine delodajalcev iz Polske. Tri minute imate na voljo. Izvolite. Okay, good uh, morning everybody. Najlepša hvala, dobro jutro, lepo pozdravljeni, gospod predsednik. V veliko veselje mi je, da sem se lahko z vami srečal v Parizu pred nekaj meseci. Pozdravljeni na ekonomsko-socialnem odboru. Veseli me, da je tukaj nekdo, ki je iz podobnega področja kot mi. Tudi jaz delam na predsedstvu, tako da zelo dobro vem, kakšno je vaše delo. Spoštovani predsednik, čisto na kratko bom predstavil svoje stališče. Včeraj je naša skupina sprejela deklaracijo, kjer je naša skupina pozivala k odprti, združeni, enotni, močni Evropski uniji. Predstavil bom nekaj osebinskih elementov te deklaracije. Prvič, menimo, da je bistvenega pomena, da delamo na močni, združeni Evropski uniji. Le združena Evropska unija nas bo lahko obranila v globalnem konkurenčnem kontekstu, ki je zelo negotov. S tem se zdaj soočamo. Le tako lahko zagotovimo evropskim državljanom varnost in blaginjo. Prav tako menimo, da bo združena enota močna, še bolj močna pa v svoje raznolikosti. Le, če bomo sodelovali, bomo lahko dovolj učinkoviti in dovolj vplivni. Evropska unija, čeprav jo pogosto kritizirajo, je še vedno zelo privlačna, še vedno smo zelo ponosni na to, kdo smo, na evropski način življenja. Ampak, če želimo nadaljevati z evropskim načinom življenja, moramo poskrbeti tudi za dobre pogoje poslovanja. Kaj si želimo? Želimo si ustvarjati tudi prihodke, ki jih bomo lahko vlagali v dobrobit družbe, v izobraževalne sisteme, v zdravstveni sistem in pa socialno varnost. To so torej tri vsebinske komponente, ki so pomembne v smislu ustvarjanja dobrega poslovnega okolja moramo razvijati spretnosti, razvijati infrastrukturo, vlagati v prihodnost, ampak to mora biti skupni trud vseh držav članic Evropske unije. Odprt trg in pravična integracija, to pomeni, da moramo zaključiti z enotnim trgom, okrepiti moramo EU, obenem pa se nasloniti na pravila mednarodne trgovine. Potrebujemo tudi spodbudne pogoje za MSP-je, za podjetnike in za investitorje. To so glavni vsebinski elementi, ki se nam zdijo pomembni v smislu vzpostavitve ustreznega poslovnega okolja. Verjamemo tudi v odprto gospodarstvo in družbo. Temeljne vrednote Evropske unije, to je nekaj, čistar ne smemo spodkopati, skrbijo nas ksenofobična gibanja in pa avtoritarna gibanja, ki se pojavljajo tu in tam po Evropi. Še nekaj sklepnih besed, spoštovani gospod predsednik. Odprto gospodarstvo in odprta družba sta koristna za vse evropske državljane. Delodajalci, poslovneži, podjetniki so prav tako evropski državljani. In zdaj imamo vsi dovolj časa, da mobiliziramo svoje sredstva in trud. Evropske volitve niso le privilegij, ampak tudi odgovornost. Čast je za dejanja. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa dobi besedo Peržan Kulon iz druge skupine. To je predsednik naše sekcije TEN. Tri minute imate na voljo. Spoštovani gospod predsednik, dragi Patrik, pred nekaj trenutki si dejal, da je skrajni čas, da se skupaj pogovarjamo o pravih vrednotah, saj so se časi spremenili ampak ne moramo biti le opazovalci politike, ki oblikujejo mnenja, ki niso zavezujoče. Mislim, da je prišel skrajni trenutek, da se na ustrezen način upošteva institucije, kot je naša. Ali gre tukaj za delovanje na nacionalni ravni ali na evropski ravni. In če bomo postali odbori prihodnosti, potem se moramo kaj naučiti tudi iz preteklosti. Ne pozabimo na to, kar je ustvarilo raznolikost, bogatstvo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Kaj je vplivalo tudi na raznolikost in bogatstvo ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Francije? Na to ne smemo pozabiti kot je povedal gospod Bernaskonin, smo odbor, ki organizira javno posvetovanje, smo prostor, kjer se lahko pogovarjamo z državljani. In zato je bistveno, da se pogovorimo, v kateri obliki naj poteka to javno posvetovanje in kakšne bodo posledice sklepov, do katerih pridejo naše institucije. Stvari so se spremenile. Smo predstavniki civilne družbe, Ampak to predstavništvo ni več pač to, kar je bilo prej. In danes opažamo, da digitalni vidiki prevzemajo glavno ulogo. Tukaj ni več neposrednega pogovarjanja in pa predstavništva. Seveda se nisem rodil v digitalni dobi in menim, da je pomembno, da se zaščitimo pred izginotjem neposrednega dialoga. Tako da ne bo posvetovanje potekalo le v digitalni obliki. Zato bi predlagal, gospod predsednik, da okrepimo medsebojne povezave in sodelovanje in da na konkreten način okrepimo tudi razmislek o prihodnem sodelovanju vseh institucij, ki predstavljajo civilno družbo. Ni nas le 21 na ravni Evropske unije. Bistveno je predvsem to, da dejansko organiziramo pravo posvetovanje, pravo zastopništvo, pravo predstavništvo za celotno civilno družbo. Če tega ne bomo organizirali, potem nas nihče ne bo resno jemal. Tudi naši italijanski kolegi zelo dobro vedo, kaj se je zgodilo z njihovim nacionalnim svetom. Moramo predvideti to, kar se bo zgodilo. Ni dobro, da se samo odzivamo na krize. Najlepša hvala gospod Drnasko ni, da nas pogosto povabiš tudi na zasedanja, tudi ti boš vedno dobro došel in tudi v prihodnje bomo sodelovali. Najlepša hvala. Jane Morris, Združeno kraljestvo oziroma Severna Irska. Ena minuta. Najlepša hvala gospod predsednik, eno minuto imam na voljo. To bom povedala iz srca. Sem iz Severne Irske, zdaj smo v središču tega orkana, ki ga je povzročil Brexit. EU je zagotovila mir v moje domovini in prav tako lahko zagotovi mir po preostanku sveta. Ampak moramo se mobilizirati, kot ste povedali. Bolj kot karkoli drugega je pomembno, da damo navdiha mladim, da podžigamo njihovo domišljijo, dati pa jim moramo tudi zaupanje v prihodnost. Poskrbeti moramo tudi za delavce, za starejše in za otroke. Moramo sodelovati in zaustaviti vse silnice razkola, ki so grožnja našemu življenjskemu slogu. Moramo slediti poti engage in the European project. Belega goloba in na ta način okrepiti sam evropski projekt. Hvala, Jane. Zdaj pa Emanuel Buto Stubbs iz Francije. Prva skupina. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani Patrik, Karol. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v naši oziroma plenarni dvorani Evropskega parlamenta. Zelo pomembno je to obdobje, ko se oblikuje tudi evropski proračun. V Franciji je veliko govora o inovacijah, o digitalizaciji in spodbujanju vloge ženske. Zelo pomembno je, da ste na to opozorili v ekonomsko-socialnem svetu v Franciji. Vse to je izjemno. Prav tako ste delali na posodobitvi vseh orodij predstavniške sodobne demokracije. Skupni cilj imamo, moramo se približati državljanom, moramo jim pojasniti, kako mora biti politika zazrta v prihodnost. Vi to počnete na francoski ravni, mi na evropski. In tukaj si prav gotovo lahko izjem, izmenjamo zelo veliko informacij, koristnih informacij o novi obliki participatorne demokracije. Organizirali ste tudi panel za evropske državljane pred kratkim, tudi mi pred nekaj časa in dobili smo zelo pozitivne rezultate. S tem procesom moramo nadaljevati v tej smeri. Na to pa še obravnava peticij. Tudi to je nekaj, kar nam je skupno. Tukaj lahko še precej napredujemo tako kot ste pri tem napredovali v Franciji. Potem se pojavljajo tudi novi demokratični formati, bolj vključujoči, bolj participatorni, bolj dostopni za vse evropske državljane in tudi to je tema, ki nam je blizu na odboru. Prav tako se pojavljajo nekateri protislovni ali pa sporni formati, saj se udeležujejo razprave tudi nekateri, ki se njihovo stališče zelo razlikuje od naših, ampak moramo imeti čim bolj celovito razpravo o skupnem evropskem projektu. V tem smislu si lahko izjemljamo veliko zanimivih izkušenj, imate še veliko dela v času pred evropskimi volitvami, ne smemo pa se ustaviti po 26. maju, to je dolgoročno delo in kot je povedal San Exupery, demokracija mora temeliti na bratstvu. Če ne, vse skupaj ne bo delovalo, vse to bo le lažno upanje. Tako francoski svet kot pa Evropski odbor lahko postaneta nekakšno gonilo za vzpostavljanje bratstva, zavezništva in vzpostavljamo lahko nove platforme za sodelovanje, za demokratično razpravo, za osvetlitev teh pomembnih razprav, ki jih moramo približati evropskim državljanom, tako da ne bo nihče izključen. Soočili se bomo z kompleksnimi izzivi boja proti podnebnim spremembam, na to prehod v krožno gospodarstvo poskrbeli bomo tudi za porazdelitev koristi in blaginje. Kako bomo oblikovali državljansko politiko? No, vse to so pomembna vprašanja, pri tem moramo sodelovati in lahko štejete na našo podporo. Najlepša hvala, Emanuel, še vedno ostajamo v čudovitem francoskem jeziku v imenu Belgije in druge skupine Andemelen. Tri minute. Merci d'avoir répondu. Hvala, gospod predsednik, gospod Berlusconi. Najlepša hvala. Bernasconi, hvala, da ste se odzvali na to povabilo. Imate pomembno zastopniško vlogo, tako kot Evropski ekonomsko-socialni odbor. Opravljamo pomembne študije, analize, ki nam bodo omogočile in tudi socialnim partnerjem, naprimer, da si izpogajajo sporazume ob poznavanju vseh dejstev in informacij. Veliko vlad to počne pod pretvezo dela evropskega semestra, ampak tukaj gre le za nekakšna navidezna mnenja. So pa to zelo pomembna poročila, ki lahko vplivajo tudi na kolektivne pogodbe, na raven zaščite delavcev in pa na sam trajnostni prehod. Vse to seveda lahko ima tudi določene posledice, tudi negativne posledice na gospodarsko blaginjo obenem ima to vpliv tudi na družbeno konvergenco in napredek. Prihaja tudi do populističnih glasov, do protestov zaradi jeze, tako kot je to pri rumenih jupičih, ampak pazljivi moramo biti glede teh posredniških dogovorov. Vsa ta posvetovanja moramo upraviti v okviru formalnega socialnega dialoga. Če ne bomo imeli ustreznega formata za pogovor, potem bo to vodilo v pravi družbeni kaos. Kaj ne storimo? Res je, da participatorna demokracija z svojimi referendumi, svojimi posvetovalnimi platformami lahko ima pomembno ulogo pri razpravi o zelo pomembnih vprašanjih točka. Obenem to lahko poskrbi tudi za predstavniško demokracijo. Ampak ko govorimo o pogojih dela, mislim, da moramo govoriti tudi o zaščiti socialnih sistemov. Neposredna demokracija ali pa participatorna demokracija, ki jo upravičeno izpostavljate, ima tudi svoje meje potrebujemo večjo preglednost, boljšo komunikacijo ekonomsko-socialnih odborov z javnostjo. Poskrbeti moramo tudi za reformo politike, za popravke politike, ki niso učinkovite v smislu socialnega napredka. Nekatere vlade pa spohne upoštevajo sklepov, civilne družbe. Vlade se morajo zagovarjati pred tem. Mislim, da če ne bomo poskrbeli za ustrezen socialni dialog, se bomo morali vprašati glede naše uloge. Le tako lahko zagotovimo socialni napredek. Povedala sem, kar sem želela. Najlepša hvala. Merci, Sheran, la parola. Hvala, draga Ana. Zdaj pa. Krištof Balon, Poljska. Tri minute. Hvala, gospod predsednik. Dragi gospod predsednik Bernasconi, najprej najlepša hvala za sestanek v Parizu, ki je potekal lani s polsko delegacijo in hvala tudi za obisk vašega podpredsednika v Varšavi. To je, bila, to je bil res zelo dober prispevek v polsko razpravo. Uh, kako izboljšati civilni dialog oziroma dialog s eh, civilno družbo v, EU, eh, v, na polskem in kako van vključiti tudi institucije. Bi vam pa zastavil vprašanje. Gre za gibanje rumenih jopičev. Tega ste omenili že tudi vi. Ampak eh, meni je pomembno predvsem vprašanje, če oziroma kako obravnavate to gibanje v vaši državi? Ali kateri izmed vaših članov sodi med rumene jopiče? Se vam zdi, da gre za gibanje organizirane civilne družbe ali gre za kaj bolj populističnega? Torej, je to lahko vzporednica civilni družbi, nekaj, kar sodi v civilno družbo ali ne. To vprašanje se mi zdi pomembno. Saj Francija sodi v sam vrh Evrope in to, kar se dogaja v Franciji, ima velik pomen za celotno Evropsko unijo, tudi za druge države. Hvala. Gospa Brenda King, Združeno kraljestvo, tri minute, skupina delodajalcev. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za navdihujoč govor. Prihajam iz Združenega kraljestva in moram povedati, da to toplo pozdravljam. Potrebujemo več takšnih govorov. Sama bi se osredotočila na Afriko in trgovino. Vaš predsednik, gospod Macron, je šestnajstkrat obiskal Afriko, odkar je postal predsednik. Samo tretjina teh obiskov pa se je odvila v angliško govorečih državah. In, Prej je veljalo tako, da so se francoski predsedniki običajno sredotočali na frankofone države, um, angliški premijeji pa na angliško govoreče. Verjetno to razloži tudi dejstvo, zakaj je Teresa May obiskala takšne afriške države lani. Ampak, eh, no, malce bolj resno. Predsednik Macron je bil prejšnji teden v Keniji, Eh, kjer je pravzaprav otvoril novo linijo Peugeotov 308. S tem je pokazal, da želi okrepiti trgovino med Francijo in, predvidevam, Afriko. Upam saj. Zanima pa me, kako lahko oba odbora sodelujeta med seboj, da bi realizirala ta cilj, ki je ne le francoski, temveč evropski. Naš odbor ima forum za afriško in evropsko civilno družbo, ki vključuje zasebni sektor in gre za zelo aktiven odbor. Junija bomo pa imeli podobne akterje z afriške ravni na obisku pri nas. Torej predstavniki njihovih ekonomskih in socialnih odborov. Zanima me, česa bi si vi želeli na takšnem zasedanju? Kakšne rezultate pričakujete? Hvala. You, Brenda. Hvala, Brenda. George Dasis, moj predhodnik iz Grčije sicer. Ampak frankofil že zelo dolgo časa, tri minute. Kako se vedo, no že kar nekaj časa se poznava. Hvala, Luka. Spoštovani gospod predsednik Bernasconi. Je si tre zrede v Bovari si. Dragi Patrik, zelo vesel sem, da si tukaj z nami. Vesel zato, ker je sodelovanje med ekonomsko-socialnim odborom in vašim svetom zelo pomembno. In to sodelovanje sem skušal tudi v času svojega predsedovanja okrepiti. Veseli me, da Luka nadaljuje na podoben način. Zahvaljujem se ti za tvoj nagovor, ki se mi je zdel zelo poučen. In obenem, kot nekdo, ki prihaja iz sveta sindikalistov, se pravi delovcev, ti pa prihajaš iz seveda delodajalcev, da sem se lahko strinjal z vsemi argumenti, ki si jih povedal o Evropi. V francoske zadeve se ne bom umešaval, se pa zahvaljujem za predstavljene informacije. Vsi se danes strinjamo pri teh razpravah glede bistvenega pomena tega, da lahko še naprej živimo v mirni Evropi. In dragi Patrik, povedal si, če sem prav razumel, da moramo obraniti veliko evropsko idejo. S tem se strinjam in s tem se lahko strinjajo vsi. Ampak ugotoviti moramo, kako bomo to storili. Dal si nam že nekaj odgovorov, ki jih lahko podprem tudi sam. Konkretno, da ne smemo ločevati gospodarstva od družbe, kar nekateri sicer žal počnejo tudi na ekonomsko-socialnem odboru. Ne vedno, ampak včasih. Ampak Evrope ne moremo graditi brez ljudi. To je dejstvo. In to resnično spoznajo vsi, ki so seznanjeni z evropsko zgodovino, tudi zgodovino prejšnjega stoletja. Kako lahko poskrbimo za to? Informirati moramo mlade, jih izobraževati. Oni so se rodili v miru in še naprej si želijo živeti v miru in obenem moramo podarjati tudi vse dobro, kar je doprinesla Evropa. Tega ljudje ne poznajo najbolje. In kot si jim povedal, moramo povdarjati pomen nekaterih zakonodajnih dosegov, ki so pomembni za evropske državljane danes. In to so gotovo tudi tisti vidiki, ki bodo dali mladim v Evropi občutek, da je Evropska unija in Evropa njihovo skupno dobro. Nisem makronist, ampak pozdravljam vse pobude, ki jih je sprejel do sedaj francoski predsednik. Na Evropskem ekonomsko-socialnem odboru smo s to razpravo začeli že pred dolgo časa. Obramba evropskih vrednot je nekaj pomembnega, to je moje osebne stališče in tudi stališče tega odbora. Že desetletja se pogovarjamo o tem. Pogovarjamo se tudi o tem, kaj bi bila ustrezna politika migracij. Sami smo oblikovali mnenja in pobude že dolgo preden je za to poskrbel trenutni predsednik Francoske republike in bil tudi izvoljen. Dragi Patrik, prav gotovo smo na isti valovni dolžini in te pobude moramo okrepiti ter jih razširiti tudi na druga združenja, druge odbore in poskrbeti moramo za to, da bomo prepričali tiste, ki sprejemajo odločitve, da bodo upoštevali tudi ambicije, želje in težave, s katerimi se soočajo evropski državljani. In le tako bomo lahko nadaljevali z mirom na tej celini. Hvala. Merci, Hvala, Žorž zbirko Ravnema je zdaj na vrsti za eno minuto. Prihaja pa iz Finske in je v tretji skupini. Ja Hvala lepa. Tudi sama bi se za začetek zahvalila našemu obiskovalcu. Ki prav tako sodi v ekonomski in socialni odbor v Franciji. No, sicer sem prepričana, da bo v evropski prihodnosti, da bodo stvari tekle tako, kot morajo. Ampak eh, moramo pomisliti tudi na vedenje, ki se ga naučimo v otroštvu. To potem zaznamuje celotno naše življenje. Gre za to, kakšen odnos imamo do narave, do so ljudi in tako naprej. Okolje, v katerem odrastete in vloga družine je za prihodnost izjemno pomembna. To je tisto, kar sem hotela povedati. Hvala. Hvala, Pirko. Agnes Čer je naslednja iz Mačarske, ena minuta. Lepen elnök úr, és üdvözlöm Bernasconi elnök urat. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi gospodu Bernasconiju. Prisrčno vas pozdravljam med nami. Eh, bi pa vam čestitala tudi za francosko politiko v zvezi z družinami. Prav zahvaljujoč tej politiki uh, Eh, zdaj v Franciji nimate problemov z demografijo. Je pa prihodnost Evrope naša prihodnost. In naša prihodnost je tesno povezana s prihodnostjo naših otrok. Že Pirko in Jane sta spregovorili o otrocih, o prihodnih generacijah. Bi pa bilo Napaka, če bi se ukvarjali le z mladimi, ne pa tudi z otroki, s pomenom družin. Dobro bi bilo, če bi govorili več o tem, kakšen pomen ima družina. Kultura Evrope je skupek nacionalnih kultur in te temeljijo na družini. Hvala. Hvala lepa in še. Zadnji govorec, gospod Arno Švarc iz Francije. Bonjour. Lep pozdrav, hvala lepa tudi za vse vaše prispevke, hvala lepa obema predsednikoma, tako Evropskega ekonomsko-socialnega odbora kot predsedniku Ekonomskega, socialnega in okoljskega sveta Francije. Zelo skrbno sem prisluhnil obema in oba pravita, da bi morali bolj resno jemati tudi okoljsko problematiko. To je treba povezati potem tudi s socialnimi izzivi, s katerimi se trenutno soočamo. Vidimo, da je populizem v porastu, neenakosti so vse večje. Je pa tudi res, da bi morali zagotoviti gospodarstvo, ki bo uspešno in trajnostno. Vsi se zavedamo, s kakšnimi izzivi se soočamo. Tudi v Franciji razprave jasno kažejo, kaj je treba postoriti. V svojih prispevkih ste omenili tudi, kakšne perspektive imamo in kaj je treba še storiti. Oba sta rekla, da bi morali v postopek sprejemanja odločitev bolj pogosto vključiti tudi državljane, tudi Bernard je prej povedal, kaj vse je že bilo storjeno, naprimer v Franciji, pa tudi na evropski ravni smo že veliko storili, kar zadeva participatorno demokracijo. Zanima pa me, če ne bi morda v tem oziru bilo smiselno razmisliti tudi o tem, kako vključiti v delo vse te mirne protestnike, ki res spodobno in mirno protestirajo ali ne bi bilo mogoče tudi mladih, naprimer, bolj intenzivno vključiti v naše delo? Kaj bi lahko storili na francoski in kaj na evropski ravni? Merci bien, Arno. Hvala lepa, Arno. S tem smo zaključili seznamom govornikov. Razprava je bila res izjemno zanimiva. Dragi Patrik, verjetno boš potreboval dva dneva, da odgovoriš na vse provokacije, na vse pripombe in zamisli iz te razprave. Nažalost pa dveh dni nimamo. Tako da prosim, da se držiš desetih minut, da zaključimo razpravo ob predvidenem času. No, se zadnje je to zgolj ena faza v dialogu, ki se nadaljuje. Hvala lepa. No, saj ni bilo toliko provokacij, vsaj sam jih nisem toliko slišal. Verjetno veste, tisti, ki me poznate, da sem republikanec, da sem demokrat, da izhajam iz določene raznolikosti, ki še ni bila tako lepo sprejeta, namreč veliko Italijanov je prišlo v Francijo, tudi sam imam korenine v tej kulturi. Na začetku ni bilo vedno enostavno, ampak sam verjamem v demokracijo, v dobro demokracijo, ki jo je treba braniti, ki jo je treba podpirati, ki jo je treba še nadalje razvijati. V obeh eh, odborih oziroma v odboru in svetu se vsi veliko ukvarjamo tudi s temi umestnimi dogovori. Predsednik Macron je rekel, da bi morali poskrbeti za novo reprezentativnost in da bi se o tem morali pogovarjati tudi v novem mestnem sporazumu. To se mi zdi dobro. Ko bomo zagotovili ustrezno reprezentativnost, bomo vsi nekaj imeli od tega. Pomembno je, da tudi mi kot predstavniki ljudi storimo več. Mi moramo tudi sklepati dogovore, da nas ne bo preplavil kakšen nov fenomen. Absolutno nujno je, da prisluhnemo državljanom, da uporabimo vse instrumente, ki že obstajajo. Ne vem, ali bodo platforme, paneli ali ne vem, neke vrste žribanja kot loto, tisti instrumenti, ki nam bodo pomagali pri tem, da pritegnemo tudi državljane. Mi, naš svet, smo bili kot neke vrste inkubator, v katerem se je preverjalo, katere rešitve delujejo, katere ne, kako lahko spostavimo to nujno povezavo z evropskimi državljani. Državljani morajo občutiti, da obstaja ta povezava med njimi in nami, nami kot svetom in vami kot odborom. Državljani morajo tudi imeti možnost svoje želje in zahteve preoblikovati na tak način, da jih bomo mi slišali, da bodo lahko svoje zamisli uveljavili tudi na institucionalni ravni, tako da bomo javni organi in institucije končno zmožni prisluhniti državljanom, upoštevati njihove žele, sicer bodo pometli z nami. Sicer bomo kot institucije enostavno izginili. Danes, na primer, je vse več držav, ki želijo oblikovati ekonomske, socialne in okoljske svete. Več jih je kot tistih, ki želijo te svete ukiniti. Namreč zdi se mi, da so države končno dojele, da je treba vse zainteresirane strani združiti v enem forumu, kjer se lahko izmenjajo mnenja. Zato se mi zdi, da so sveti in odbori resnično korisni. Še par besed o mladih. Mladi so nedvomno tematika, s katero se ukvarjamo pri nas v svetu in pri vas v odboru. Sam eh, sem star že več kot 60 eh, let in vem, eh, da če želimo mlade pritegniti na svojo stran, jim moramo prisluhniti. Tudi v okviru našega sveta imamo mladinske organizacije in gibanja mladih. In mladi sodelujajo pri reševanju vseh vprašanj, kar se mi zdi pravi način, kako reševati izzive in težave. Na tak način lahko namreč tudi veliko bolje upoštevamo njihove strahove, njihove pomisleke in želje. Samo na tak način bomo lahko tudi pritegnili mlade na svojo stran. Kar pa zadeva rumene jopiče. Rumeni jopiči so nekaj, kar bi lahko na nek način že pričakovali ali pa vsaj predvideli, da se bo zgodilo. Namreč več časa že opažamo, da so državljani kar nekako izgubljeni v tej demokraciji, da ne vedo več, kako naprej priča so socialni nepravičnosti, krivici na splošno, njihova kupna moč pada. V Franciji ste verjetno opazili, da je predsednik sprožil obsežno javno posvetovanje in tam se je vse to tudi jasno izrazilo. Očitno je tudi, da se gibanja vedno bolj organizirajo. Obstaja nevarnost, da se bodo k tem eh, bolj mirnim gibanjem pridružila tudi bolj ekstremna gibanja. Če bi pred tremi leti, ko smo pripravili mnenje na temo sprava v Franciji, prisluhnili tudi našemu svetu, bi razumeli, da potrebujemo več enakopravnosti, več skupne odgovornosti in predvsem, da moramo posvetiti več pozornosti določenim temam. Mislim, da bi morali biti zelo previdni na odklone, ki se dogajajo v okviru gibanj. Na hitro še o Afriki, kako bi lahko okrepili izmenjavo z Afriko, ne glede na to, ali smo anglofoni ali frankofoni. Seveda je zelo pomembno, da spostavimo stike z afriško celino, z afriškimi državami. Veliko ekonomsko-socialnih in okoljskih svetov je v Afriki In zdi se mi, da so oni primerni akteri, na katere se lahko obrnemo, zato da krepimo demokracijo. Imamo svet v Afriki, ki združuje 16 ekonomskih, socialnih in okoljskih svetov iz posamičnih afriških držav in z njim bi se lahko, na primer, povezali. No, mislim, da se mi ura počasi izteka. Nekaj sporočil bi še imel za vas. Rekli ste, da naj povem tudi, kakšne odnose pričakujem z vami. No, mislim, da želimo vsi okrepiti sodelovanje, namreč v slogi je moč in civilna družba se ne bo odprla kar sama od sebe. Mi moramo skupno delovati, se povezati s civilno družbo, izkoristiti vse zmogljivosti, ki jih imamo, zato da vzpostavimo povezave. Namreč to je tisto, kar potrebujejo tudi državljani. Od uh, Vašega odbora mi kot svet pričakujemo seveda čim tesnejše sodelovanje, želimo si, da bi nam prisluhnili, tako kot si seveda želimo, da bi nam prisluhnili tudi državljani. Samo na tak način bomo lahko širili svoja sporočila. Potrebujemo močnejšo skupnost, da si bomo lažje izmenjevali mnenja in mislim, da tudi moja prisotnost danes tu kaže na to, da smo tesno povezani, da znamo skupaj delati skupaj moramo delati na pomembnih projektih, uveljavljati skupne ideje. Ogromno tematik obstaja, kjer bi se lahko približali javnemu mnenju in državljanom, tako da bi jih tesneje povezali z Evropsko unijo. Na no, vse zadnje, vsi živimo v skupnem svetu, ki pa nas v zadnjem času kar malce skrbi. Kljub temu pa sem trdno prepričan v prihodnost, v kateri bo tudi enotna, združena, močna Evropa imela svoje mesto. Hvala. Thank you. Eh, Najlepša hvala, dragi Patrik. Hvala lepa za ta prispevek, hvala lepa za tvoj govor, hvala za sodelovanje, za prenano delo. Štiri sklepe lahko potegnem na podlagi te razprave. Kot prvo, z veliko mero pozornosti bomo spremljali razpravo, ki bo potekala v Franciji. Ta razprava je bila verjetno spodbojena tudi zaradi dogodkov na politični ravni zaradi ustavne reforme, ki jo je sprožil predsednik Macron. Mislim, da bomo ob koncu te razprave uspeli oblikovati reformo, ki bo ekonomskemu, socialnemu in okoljskemu svetu v Franciji ponudilo mesto tretjega pomembnega akterja oziroma tretje pomembne skupščine v Franciji. Mislim, da bo ta vaš svet lahko postal neke vrste tretji dom v francoskem parlamentu. Upam, da boste tako pogumni, da se boste te naloge aktivno lotili in da vam jo bo predsednik Macron tudi dodelil. Drugi sklep. Prej sem citiral tudi Antoana Santek Zuperija in uh, če ne bomo postali zavezniki in bratje, potem eh, bomo drug drugega zgolj motili. Mislim pa, da potrebujemo več sodelovanja med seboj, predvsem pa moramo mi kot akteri delovati kot boljši umestnik oziroma posrednik. Zdi se mi, da smo mi v najboljšem položaju za to, da predstavljamo stališča državljanov in da prisluhnemo temu, kar se dogaja na družbeni ravni. No, vse zadnje smo omenjeni tudi v ustavi na nek način, tudi v francoski ustavi ste vi omenjeni, mi smo omenjeni v pogodbi, mi smo tisti, ki zastopamo socialno-ekonomske vidike, delodajalce, delavce, pa je povsem vseeno, ali smo poklicni delavci, ali smo vodje nevladnih organizacij, ali vodje zadrug, ali smo sindikalisti, ali smo predsedniki združen ali pa direktori podjetij. Vsi skupaj moramo sodelovati. Če ne bomo sodelovali, lahko zapremo vrata svojih organizacij, podjetij, zadrug, sindikatov in tako naprej. Tkati moramo mrežo skupaj z drugimi, oblikovati moramo zavezništvo, bratstvo. Včasih res ne vidimo širše slike, ampak imamo dovolj moči, imamo dovolj zmogljivosti in to bi morali tudi bolje izkoristiti. In še tretji sklep. Izogniti bi se morali tveganju, da prevzamemo zgolj ulogo, nekega umestnika. Meni je sicer všeč Grom Plus v Bruslju, ampak če se spomnite, tudi v okviru Grom Plusa najdete kakšne nekdanje umestnike oziroma posrednike, ki so enostavno izgubili svojo funkcijo. Mi bi morali poskrbeti za to, da bomo kot akterji postali bolj odprni, da bomo vodilni na področju inovacij, da bomo tvegali, tudi ko gre za uvajanje sprememb. Ne moremo se držati zgolj ustaljenih poti. Gospod Bernasconi, vi ste bili dovolj pogumni, da ste se omešali tudi v nekoliko bolj kompleksno vprašanje, ki zadeva digitalne platforme, ki zadeva naprimer tudi konsolidacijo, potem sklepanje kompromisov in tako naprej če ne bi bili dovolj pogumni, če se ne bi lotili tudi teh tematik, potem bi verjetno težko odigrali vlogo posrednika med državljani in višjimi političnimi ravnmi. Končali bi morda kot nek spomenik na grom plasu. Poskrbeti moramo za aktivno udeležbo državljanov v vseh teh procesih. Če za to ne bomo poskrbeli, bomo videli, kaj se dogaja bo zgodilo. Prišlo bo do govoric, prišlo bo do agresivnih protestnikov, tako kot se je zgodilo naprimer pri rumenih jopičih, kjer večina ljudi mirno protestira, vseeno pa se najde nekje pet odstotkov tistih, ki bi zgolj razbijali in uničevali. Saj ste videli tudi, da se da mirno protestirati, ko so prejšnji petek protestirali mladi zaradi podnebja. Lizbonska pogodba je zelo jasna in ima štiri člene, v katerih je natančno opredeljena tudi demokratična struktura Evrope. Deveti člen pravi, da Evropa temelji na demokraciji. Člen deset pravi, da je Evropski parlament srce Evropske unije. Enajsti člen opredeljuje mandat participatorne demokracije. Tu ne gre zgolj za posvetovanja, V tretji vrstici je sicer zapisano posvetovanje, ampak prvi dve vrstici tega člena piše, navajata, da bi morali sodelovati tudi z civilno družbo, da je treba oblikovati strukturirano stalno sodelovanje, ne gre zgolj za posvetovanje. 12. člen pa govori o vlogi nacionalnih parlamentov. Zakonodajalec ni pil slabo pivo ali bil popolnoma pijan, ko je pisal te določbe, niti niso bili državljani pijani, ko so ratificirali to pogodbo. Ti členi 9, 10, 11 in 12 so zelo jasni. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament imajo svojo funkcijo v Evropski uniji. Ekonomski in socialni odbor pa je tisti, ki mora seveda poskrbeti tudi za povezavo z evropskimi državljani. Za državljani se ne smemo zgolj posvetovati, temveč jim omogočiti, da aktivno sodelujejo. Samo tako bomo bolj inovativni, samo tako bomo lahko aktivno sodelovali tudi v vseh gibanjih, ki se odvijajo posod po svetu. Tudi naš odbor je vsake toliko malce utrujen, ampak vseeno se trudimo, da bi bili inovativni. Zato smo že desetič sprejeli pobudo, da vključimo tudi mlade evropske študente v proces sprejemanja odločitev. Gre za pobudo Yes. Ireni Pari, na podpredsednica odbora je tista, ki je prevzela to pobudo. Želimo si, da bi namreč tudi mladi sodelovali. Danes in jutri popovdne bo na tem dogodku 105 mladih iz šol v državah članic in eh, govorili bodo o evropskih volitvah, podali bodo priporočila med seboj, se bodo pogovarjali o teh tematikah, ponudili bodo rešitve. Deset let se že lotevamo teh dogodkov in veseli smo, da smo bili inovativni tudi na tem področju. Priporočila mladih pa bomo seveda posredovali tudi institucijam. Hvala lepa še enkrat. Moram reči, da sem resnično ponosen na to, da smo zavezniki v tej bitki, v okviru katere ne branimo zgolj institucij in zgodovine. Zgodovina je bila dolga, čudovita, polna uspehov. Mi smo zavezniki tudi v bitki za lepšo evropsko prihodnost in upam, da bo to sodelovanje v prihodnosti še bolj uspešno. Hvala. i pass now the chair of the uh, our Milena Angelova bo zdaj le prevzela predsedovanje za še zadnja tri mnenja, ki jih je treba sprejeti. Hvala vsem, nekaj sestankov me še čaka danes pred popodnevom, tako da bo zdaj le predsedovala Milena. Ona je še bolj stroga kot jaz in tako bolj sposobna predsedovati. Hvala lepa, Milena, izvoli. Hvala, gospod predsednik. Prosila bi poročevalko, gospod Tatjano Babravskine in soporočevalca Pavla Trentino, da se mi pridružite in predstavite mnenje SOK 611 izobraževanja v Evropski uniji. Hvala. Uh, Hvala. No, eh, to mnenje se dobro umešča v dnevni red. Zdi se, da imamo vsaj nekaj odgovorov na izzive in problematiko, ki smo jih obravnavali danes in včeraj. V Evropi imamo pravzaprav paradoksalno situacijo. Po eni strani se vsi zavedamo, da Evropska unija že pol stoletja zagotavlja mir, varnost, blaginjo, zagotavlja boljše življenjske in delovne pogoje svojim državljanom. Po drugi strani pa opažamo vse manj zaupanja v evropske in nacionalne institucije ekstremizma, je vse več prav tako populizma, radikalizma, dezinformacij, lažnih novic. In vse to je operjeno v temelje Evropske unije, poskušajo jih ošibiti. Evropska državljanska pobuda, pravijo nekateri, je dober odgovor. Nekateri drugi to kritizirajo sama bi rekla, da to sploh ni rešitev. Mi se pravzaprav borimo proti posledicam. Če pa želimo ugotoviti, kako razrešiti težave, se je treba lotiti vzrokov. Na izobraževanje se je treba osredotočiti in prav zato gre v našem mnenju. Govorimo o izobraževanju v Evropski uniji. O Evropski uniji. Evropski projekt je treba ljudem približati in izboljšati njihovo poznavanje zgodovine, dosežkov in pomena Evropske unije. Če si pogledate eurobarometer Evropske komisije in kakšne so bile volitve v Evropski parlament leta 2014, boste videli, da je na volitvah sodelovala manj kot tretjina mladih. Gre za mlade med, stare med 18 in 24 let. 28 odstotkov mladih se je takrat odpravilo na volitve in to že nekaj pove. Eurobarometer kaže tudi, da 93 odstotkov državljanov čuti tesno pripadnost svoji državi, samo 56 odstotkov pravi, da se čutijo povezane z Evropsko unijo. V našem mnenju pripravljamo priporočila tako za evropsko, kot tudi nacionalno raven. Ko gre za evropsko raven, menimo, da je vitalnost Evropske unije v veliki meri odvisna od močne evropske identitete. Ko pa govorimo o izobraževanju, ne govorimo samo o izobraževanju, Eh, izobraževanju na začetku življenja. Tega se lotevamo z holističnega vidika, govorimo o neformalnem izobraževanju, izobraževanju za mlade, za starejše. In prav tako ne gre le za izobraževanje, gre tudi za sporočanje in informacije, obveščanje. Na evropski ravni zato predlagamo, da se ustanovi urad komisarja za informacije in komunikacijo. Zdi se nam, da to še manjka. Prav tako pozivamo k večjemu proračunu za Erasmus, saj smo prepričani, da je mobilnost na področju izobraževanja pomembna za vse, ne glede na njihovo socialno ozadje. To je bistvenega pomena. Ja, eno minuto. Uh, sem že čez začrtani čas. Prav. Priporočila, ki jih imamo za nacionalno in evropsko raven, morda niso čisto popolna, gotovo bi našli še kakšno zamisel med nami. Poskušamo se torej osredotočiti na tisto bistveno in pripraviti konkretna priporočila. Upamo, da bo da bodo Evropska komisija in države članice to vzele resno in bodo razmislile, kako ta priporočila izvajati predlagamo tudi nekaj provokativnih zamisli. Recimo, da bi eh, deveti maj predlagali kot dan izobraževanja Evropske unije dejavnosti, potem lahko načrtujete vse leto, potem pregledate, kaj ste eh, dosegli. Prav tako bi lahko to potem razširili med učitelji. Hvala. Hvala lepa. Dve minuti časa si vzela Pavlu, tako da Pavla prosim, da je čim bolj kratek in jedrnat. Se bom potrudil, gospa predsedujoča. No, če bi moral povzeti moje glavno sporočilo, bi se to glasilo tako. Ne gre samo za izobraževanje o Evropski uniji, treba je podpirati učenje. Učenje je holistično, poteka vse življenje in na vseh področjih življenja. To presega razrede v šolah, dotika se vseh generacij, ne le mladih. Izobraževanje je v poteka v treh oblikah: formalno v šolah, neformalno v mladinskih organizacijah ali projektih in informalno prek medijev, vrstnikov. Treba je zagotoviti, da vse te tri oblike izobraževanja druga drugo dopolnjujejo. Zlasti, ko gre za Evropsko unijo in izobraženost o Evropski uniji. Omenjali smo že dobro medijsko pismenost, poznavanje Evrope in njenih postopkov. S tem lahko najbolje preprečimo širjanje napačnih informacij. O tem smo govorili včeraj. Ne bom se osredotočal na formalno izobraževanje, to je pokrila že Tatjana. Pri neformalnem izobraževanju obstaja veliko projektov, ki trenutno tečejo. Vsi vemo, da obstaja razlika med poučevanjem in učenjem o Evropski uniji in izkušnjam, med tem, da zares izkusite Evropsko unijo in evropsko identiteto. Zdaj, le ko se oziram po občinstvu v dvorani, vidim, da so tu ljudje, ki so se prišli naučiti postopkov. Ampak enako pomembno je izkusiti vrednote, izmenjavo to, da je treba skleniti kompromis in tako naprej. Vse to je del učenja, ki ga prav tako moramo podpreti. Vem, da mi je časa zmanjkalo, zato bom povedal le še tole. Prav tako pomembno je tudi informalno učenje. Program Your Europe, Your Say je na voljo za mlade recimo, in če pogledate še prilogo, ki je bolj informativne narave in ne bo objavljena v uradnem listu, to je za našo uporabo, boste eh, našli veliko projektov, pri katerih smo črpali navdih in eh, kjer boste ugotovili, kaj skušamo z mnenjem povedati. To so torej zgledi, ki jih navajamo. Hvala lepa. Gospod Bronjar bo zdaj na vrsti in prosila bi vse, da se res držite časa za govor. Pani przewodnicząca, e, szanowni państwo. To... Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Mislim, da je to odličen trenutek, da se pogovorimo o izobraževanju. Ko smo doslej govorili o izobraževanju, smo vedno govorili, da bo pravi preizkus prišel v času evropskih volitev, ampak državljane je treba doseči, treba jih je osvest, osvestiti o uspehu evropskega projekta. No, videli bomo, kaj se bo zgodilo na evropskih volitvah, ali bo udeležba zadovoljiva ali ne. Videli bomo tudi, kakšni bodo rezultati, bodo ti zadovoljivi ali ne ko bomo, eh, ko bodo evropske volitve za nami, bomo lahko ugotovili, ali, se, ali je izobraževanje Evropske unije doseglo rezultate. Eh, žal mislim, da rezultati ne bodo zadovoljivi. Vsi poznamo tiste ključne besede, ki jih vedno znova ponavljamo, ampak eh, glavno je, da odpravimo vrzeli, ki še vedno ostajajo. Urad komisarja za informacije in komunikacijo se mi zdi dobra ideja. Treba je razmisliti o načinu, na katerega govorimo o Evropski uniji. No, seveda se mi na tej ravni ne odločamo o učnih načrtih, ampak upam, da bo izobraževanje o Evropski uniji vključeno v učne načrte v državah članicah. Poročevalca sta govorila o tem, da je treba ljudi doseči. Ne gre le za to, da se uh, uči otroke v šolah o Evropski uniji. Morali bi kaj takega zagotoviti tudi na neformalni ravni. To, kar smo počeli doslej, je bilo razdrobljeno, ni bilo dovolj strukturirano, prav tako pa tudi ne dovolj konkretno in razumljivo. Zato bi bilo gotovo dobro ustanoviti takšen urad, kot ga je predlagala Tatjana. Zdi se mi, da gre za izvrstno mnenje in res sem vesel, da sem lahko sodeloval v tej delovni skupini. Bi si pa želel, da bi bilo to mnenje več kot le dober dokument. To je res treba vključiti v današnjo družbo. Hvala lepa, še enkrat bi vse prosila, da se držite predvidenega časa za govor, ker vam nočem izklapljati mikrofonov. Gospod Pecini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To mnenje je treba povezati tudi z delom, o katerem smo govorili včeraj. Sicer sem mnenje podpiral, smo ga pa v dialogu še okrepili. Evropska unija nima svoje dodane vrednosti zgolj na področju izobraževanja in kulture, vendar je treba Evropsko unijo okrepiti z himno, simboli, z ustavo, z vojsko. Tisti, ki je spremljal razvoj Evrope, ve, da je v obdobju 2004-2004 vladalo splošno prepričanje, da bomo vsi lahko pripadali eni vrednoti. Evropska ustava je bila takrat eh, oblikovana, vendar ni bila sprejeta zaradi ene države je bil takrat zavrnjen ta projekt. Mislim, da bi morali ponovno podpirati simbole, ki so nam skupni, ki izražajo skupne vrednote, sicer se bo uveljavil nacionalizem. Če se pogovarjamo z američani, oni rečejo, ja, smo američani ali pa smo vojaki Amerike in ko bo, bo v Evropi priča temu, da bodo uh, Italijani, Francozi ali Angleži in drugi rekli, da so vojaki Evrope, bomo nekaj dosegli, sicer pa ne vem, kako bomo oblikovali občutek pripadnosti. Baleš, Najlepša hvala, zdaj pa gospod Baleš. Ďakujem, pani predsednička. Ja som sa neprihlásil pred... Hvala, gospa predsedujoča. Nisem se oglasil zato, da bi kritiziral to mnenje. Podpiram ga. Imam pa občutek, da o nečem ne govorimo in sicer o e-učenju. To je oblika učenja, ki ima dobro prihodnost. Verjetnost bo širša javnost to uporabljala vse pogosteje, saj je to učinkovit način učenja, relativno poceni, veliko prednosti ima za mlade, za zaposlene. In morda bi bilo dobro, če bi pripravili še mnenje o e-učenju v Evropi. Po mojem gre za res perspektivno obliko učenja, ki bo v prihodnosti vse pomembnejša in eh, prinaša veliko prednosti. Hvala. Najlepša hvala, gospa Inžova. Hvala, gospa predsedujoča. To mnenje je zelo močno. Močno pa je zato, ker je povezano z glavnim instrumentom za reformo Evrope in ustvarjanje socialne kohezije. Tatjana ima prav, ko pravi, da nam pomaga lahko le izobraževanje. Moramo govoriti o socialnem ravnovesju. Čudovita dinamika je odražena v Tatjaninem mnenju in sicer, da moramo poskrbeti tudi za prikrajšane skupine za integracijo. To je edini način za izboljšanje izobraževanja v Evropi. Zdaj pa gospod Morčevski. E, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Najlepša hvala. Želel bi opozoriti predvsem na eno. Ko govorimo o izobraževanju o Evropski uniji, ne smemo pozabiti na upravo na lokalni ravni. Govorim naprimer o lokalnih pristojnih organih na ravni vsi, občin. Tam se ustvarjajo tudi pomembna delovna mesta. Na koncu koncev je treba evropsko politiko izvajati vsak dan na terenu. Tudi glavni vaščan je nekdo, ki lahko pomembno prispeva k sprejmanju odločitev. Ali lahko na ta način okrepimo evropske vrednote? Mislim, da 85 odstotkov prebivalcev urbanih podeželskih območij v Evropi meni tako. Gospod Balon, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Sam sem bil član te študijske skupine, zahvaljujem tako poročevalki kot soopračevalcu za dobro upravljeno delo. To niso prazne besede, vprašanje je zapleteno in pomembno, tako da lahko rečem, da ste dosegli odlične rezultate. Če se pogovarjamo o evropski identiteti ali pa celo o evropskem patriotizmu, mislim, da je treba podariti to, da ne delujemo od zgore na vzdolj, ampak od spode na vzgor. Šole so tiste, ki nudijo izobraževanje, prav tako ne vladne organizacije in zato moramo začeti delovati na ravni neke vsi ali pa mesta. Tam je treba povdariti, da je nekaj evropsko. Ne pozabimo na zgodovino evropsko mesta, regije, celo vasi. In potem moramo podarjati pomen tega, da so to evropske zadeve in da na evropski ravni tudi imamo določeno politično strukturo, ki seveda ni popolna in moramo na njej še delati. Ampak, če mislimo stvari izboljšati, moramo zagotoviti najprej udeležbo na evropskih volitvah. To pomeni, da moramo začeti z izobraževanjem o Evropi, zagotoviti je treba udeležbo že na najnižjih ravnih. Mislim, da je popolnoma jasno to, kar želim povedati. Ozaveščanje o Evropi se res začne spodaj in tega se morate zavedeti tako parlament kot komisija. Gospod Remer, izvolite. Micro? Ok, perfect. Uh, thank you, madam, madam. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kar po nemško bom povedal. Vi alle wissen viel zu wenig vsi dosti premalo poznamo Evropo in evropski razvoj. Doma mm, prijatelje sprašujem, če bi jih doma in prijatelje vprašali, kaj vedo o tem, ne bi izvedeli prav veliko. Evropski ekonomsko-socialni odbor pa se mora ukvarjati s temi vprašanji na strateški način, tako da bomo zagotovili naš prispevek k strateški prihodnosti Evrope. Če se s tem ne bomo ukvarjali intenzivno, bo naša evropska prihodnost in evropska ideja kaj več kot le ogrožena. Moji prijatelji me sprašujejo, ali nismo že marsičesa zamočili na tem področju, kar se tiče izobraževanja o Evropski uniji. No, poleg tega bi se prisrčno zahvalil poročevalki Tatjani in soporočevalcu Pavlu za izvrstno upravljeno delo, za konstruktivno eh, strukturne eh, plati odlično pripravljeno besedilo, o katerem danes razpravljamo. Strateško gledano vam je dokument zares uspel. Ampak eh, ne more pa biti, da ne more se zgoditi, da vključite čisto vse, eh, kaj je včasih treba izpustiti. Za uspešno gospodarstvo in družbo potrebujemo odporno družbo. Za konec pa bi povedal še, da je vaše mnenje izvrstna podlaga za naše nadaljnje delo in da tako tematiko Evropska unija in izobraževanje o njej umestimo na vrh naših prioritet. Hvala lepa. Mr. Singh, please. Najlepša hvala, gospod Singh. čestitam poročevalke, so poročevalce in študijski sekciji za to odlično mnenje. Izobraževanje o Evropski uniji je ključnega pomena za obstoj Evropske unije. Na osebni ravni sem bil priča odlično opravljenemu delu, ki ga je dosegla Evropska unija na ravni lokalnih skupnosti. Ne vem pa, ali je dovolj, da v neko skupnost nalepimo plakat in tam povdarimo, da je Evropska unija prispevala k infrastrukturi v tem mestecu ali vasi, da je v to investirala, ampak moramo storiti veliko več na osnovi pobude Go Local na lokalni ravni kot ekonomsko-socialni odbor. Podariti moramo evropske prednote. Tudi evropski poslanci morajo storiti več glede tega. Zakaj je kritika proti Evropskem parlamentu? Verjetno pogosto govorite z državljani in zdi se, da državljani vidijo evropske poslance le, ko je čas za volitve vsakih pet let. Je pa treba v veliko večji meri poskrbeti za izobrazbo in ozaveščenost evropskih državljanov. To je treba storiti, to je bistvenega pomena za obstoje Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa dobite besedo spet soporočevalca. Za hiter odziv. Gospa Babroskene. Najlepša hvala za vse pripombe, strinjam se s številnimi predlogi in komentarji tudi sama sem že prej povdarila, da lahko marsikaj dosežemo skupaj in delali smo kot študijska skupina in seveda skladno s smernicami te študijske skupine. Slavomir nas je že zapustil, ampak pomembno je, da se zavedamo tega, da bodo evropske volitve jasno pokazale, kakšen je pomen Evropske unije glede na to, koliko ljudi se bo udeležilo volitev. Obenem bo jasno tudi, koliko je evropskim državljanom do Evropske unije in do močne Evropske unije. Zato pa še ti stereotipi, ki veljajo glede EU in pa fragmentirano znanje. Res je to, kar je podarilo romunsko predsedstvo, tudi ko je predlagalo oblikovanje tega mnenja. Govorimo seveda o nacionalnih strategijah, o evropskih strategijah, pri čemer se treba zavedati, da je izobraževanje del nacionalnih pristojnosti in Evropska unija ima pri tem le dopolnilno vlogo. Evropska unija torej ne more narekovati izobraževalnih programov na nacionalni ravni. Nekdo je povedal, da je zelo pomembno delovati na ravni skupnosti. To je res. Ampak predvsem upam, da bodo države članice v svojih nacionalnih strategijah skladno našimi priporočili poskrbeli za ustrezne ukrepe. Ukrepe, ki smo jih izpostavili tudi v nekaterih drugih točkah teh priporočil. Na to pa še e-učenje. V točki 1.13 izredno govorimo o promociji centralizirane platforme. Na voljo imamo veliko obstoječih platformov na spletu. Želeli pa bi si zdaj uporabljati enotno platformo, ki bo dostopna v vseh uradnih jezikih Evropske unije, kjer bo mogoče dostopati do učnih materijalov za učitelje, za učence vseh starosti. To smo želeli doseči. Najlepša hvala še enkrat. Zdaj pa Pavel. Najlepša hvala, kar v češčini se bom odzval, če smem. Tako da boste lahko prisluhnili tudi mojemu jeziku danes. Najprej se vam zahvaljujem za podporo, zahvaljujem se poročevalki Tatjani, pa tudi strokovnjakom za sodelovanje. Prav tako bi želel pohvaliti vse aktivne člane te skupine, gospod Kravčuk je bil zelo aktiven. Zahvaljujem pa se tudi Sabrini sekretarjata za so podporo. Bila je ključnega pomena. Seveda je treba ta dokument izvesti oziroma izvajati, izvajati v praksi. Za komunikacijsko sekcijo smo se začeli pogovarjati o tem, kako naj to promoviramo. Kako bomo poskrbeli torej za ustrezno posredovanje teh informacij preko informacijskih kanalov? Gospod Pecini je govoril o pomenu simbolov, kako so pomembni, s tem se strinjam. Simboli izvabljajo emocije in emocije so pomembne tudi za širjenje ustreznih vrednot. Tatjana je omenila tudi e-učenje. To je pomembno. Moramo biti aktivni na spletišču znotraj različnih mrež in imamo tudi spletno stran, ki nosi naslov What does Europe do for me, ki jo je oblikoval Evropski parlament. Mislim, da je to zelo dobro. No, zdaj pa bomo obravnavali amadmaje. Prvi zadeva točko 6.1, to je amadma 3, vložil ga je Gerhard Rimmer, čeprav razumem, lahko ta amadma sprememo, a li temu kdo ugovarja? Ne potem je amandma sprejet. Drugi amandma je amandma 2 pri točki 1.4. Vloživila ga je poročevalka. Tega sprejemamo ali kdo temu nasprotuje? Ne. Torej sprejet. Naslednji amandma je amandma pri točki 1.20. Gospa Oldfather je vložila ta amandma. Tukaj pa mislim, da je prišlo do kompromisa. Kdo bo to predstavil? Okay. Pravzaprav sta bila uložena dva amantmaja, tudi zadnji amantma številka štiri. O tem smo se pogovorili člani sekcije in na koncu prišli do enega kompromisa za oba amantmaja. In to se lahko ogledate na zaslonu. To bom prebrala. Not, uh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 se oblikuje dejansko solidarnost. Gre torej za možnost praznovanja dneva Evrope 9. maja ali celo uvedbe posebnega dneva izobraževanja o EU v državah članica. In to naj bi postalo izhodišče za načrtovanje izobraževalnih dejavnosti povezanih z EU v šolah in skupnostih. S tem ste poskrbeli tudi za amantma gospoda Balona ali kdo temu nasprotuje? Ne. Potem je ta kompromisni amantma sprejet. Prosim vas, da glasujete glede celotnega mnenja. Uh, plus one plus vote, one. yes. Really, it's duly noted. <laughs> Glasovanje je zaključeno, torej plus ena, 164 glasov za, dva proti, eden vzdržana. Čestitke poročevalki. Like Zdaj pa prosim gospod Hajniš, da se nam pridruži na govorniškemu odru in predstavi mnenje INT 874 digitalna zdravstvena pismenost. Frau Präsidentin, liebe Mitglieder, herzlichen Dank, dass Sie noch zu. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da spregovorim še za konec. Uh, vse plenarno zasedanje smo govorili o dezinformacijah, napačnih informacijah in izobraževanju, tako da je povsem primerno, da naše zadnje mnenje govori o digitalni zdravstveni pismenosti. Danes se medicina, kot jo poznamo, končuje. Zdravniki morajo, eh, pacijenti morajo danes postati strokovnjaki za svoje zdravje, prav tako pa morajo biti medijsko pismeni zdravstvo se spre, korenito spreminja zaradi digitalizacije. Upam, da bo to pomenilo tudi boljše zdravnike za pacijente in običajne državljane. Zdaj gre za združevanje ljudi in digitalne tehnike. Človek postaja digitalni individuum. Digitalne možnosti postajajo dan, eh, del njegovega vsakdana in sem sodi tako telo kot tudi duh. Digitalne možnosti vplivajo tudi na naše možgane, če to želimo ali pa ne. Zato se je treba resničnosti zazreti v oči. Digitalni svet je svet, ki ga je ustvaril človek in zato ga lahko tudi inteligentno ustvarja in oblikuje. Kar se tiče zdravja v digitalni dobi, pa pomeni, da je treba digitalni svet prilagoditi zdravju. Ampak zato potrebujemo tudi kompetence na tem področju. Pacijent, državljan, mora biti v središču zdravstvene nege tudi vnaprej. Zato potrebujemo evropsko strategijo, kako izboljšati digitalno zdravstveno pismenost v Evropi. Tudi države članice morajo zastaviti jasne cilje in načrte izvajanja, ki jih je treba spremljati. Ljudje, ki, ki imajo ustrezno raven digitalne zdravstvene pismenosti, Eh, lahko prevzamejo bistveno vlogo pri upravljanju svojega zdravja. To pa je pomembno predvsem za starejše. Ta pobuda upošteva uspešne programe in pobude, spodbuja Evropsko komisijo in države članice, da se opre na te programe, da jih izvaja naprej, tako da bodo starejši, pa tudi invalidi, ljudje z migracijskim ozadjem, vsi imeli priložnost dostopati do digitalnih priložnosti na področju zdravstva. Tudi v Evropi moramo ukrepati. 60 milijonov evropejcev in evropejk ne zna pravilno brati in pisati, še več jih ima slabše sposobnosti na področju računanja in tako jim grozi izključenost iz družbe veščine si pridobivamo vse življenje, formalne in, inform, in neformalne. To se začne že v otroštvu. Pozitiven učinek kakovostnega izobraževanja zgodaj v otroštvu je opazen. To se prične že doma, v vrtcu in v osnovni šoli. Postavimo temeljni kamen za sposobnosti, prihodnje sposobnosti in motivacijo. Tudi zdravje se prične z branjem. Projekt Združenja zavarovalnic v Nemčiji je ugotovil, da več kot 50 odstotkov anketirancev v Nemčiji eh, navaja težave s tem, da najdejo informacije o zdravju, o zdravstvu, težko jih razumejo in težko jih kategorizirajo. Prav tako marsikdo prizna, da ne zna dobro brati in pisati. Zato bi si želeli, da se o tej pobudi, predvsem v času predvolilnih bojev, pogovorimo z evropejci, da jim povemo, kaj jim Evropa lahko zagotovi, ter da jim povemo, da si želimo, da bi lahko vsak razumel, kaj lahko počne na internetu. Prej je vsakdo rekel, eno jabolko na dan od žene zdravnika stran. Danes bi lahko jabolko nadomestili z besedo aplikacija. Za naš odbor si pa želim dan, ki bi ga posvetili digitalnemu zdravstvu, eh, skupaj s, v skupinah In Sok in Ten. Potrebujemo pobudo, usmerjeno v prihodnost. Zaenkrat, eh, za konec pa bi se še enkrat zahvalila, eh, študijski skupini in osebju iz sekretariata, ki nas je pri tem podpiralo. Thank you very much. Najlepša hvala. Če sem prav razumela, so bili vloženi trije amantmaji. Vse sprejemate, ali kdo temu ugovarja? Ne. Potem vas prosim, da glasujete glede celotnega mnenja. Kaj ni? Kaj ni? Kaj ni? No, no one requested, that's okay, that's good. So now, um, okay, we have still people voting. Now we can close the vote. Glasovanje je zaključeno. 153 glasov za, 2 vzdržana. Čestitke poročevalke, mnenje je sprejeto. Zdaj pa prosim, da se nam pridruži še gospod. Curtis, gre za celoviti okvir EU o endokrinih motilcih. Ta točka je bila z konca včerajšnjega dnevnega reda premaknjena na današnji dnevni red. Mr. Curtis. Gospod Curtis. Okay, while we are waiting for Mr. Curtis to. Medtem ko čakamo, da se nam pridruži gospod Curtis, se morda lahko lotimo točke razno in sicer prosim plenarko, da potrdi spremembe v članstvu v odboru. Lina Slasijaskus iz Eko na Sok, Martin Sikar Zint v Ten, Freddy Pelcer gre iz Ten v Ind, Dorte Andersen zapušča strokovno skupino Eko in Bente Zorgenfrey se želi pridružiti strokovni skupini Eko. Ali lahko potrdite te spremembe? Najlepša hvala. Brian, se nam lahko pridružiš? Hvala. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Se opravičujem, ker sem malo zamudil. Uh, muči me hrbet in nisem mogel samo sedeti na sedežu, malo sem se moral sprehoditi. Dobro endokrini. Motivci so kemične snovi, ki spreminjajo delovanje endokrinega sistema in negativno vplivajo na zdravje ljudi in živali. Lahko so sintetičnega ali naravnega izvora. Izpostavljenost endokrinim motivcem lahko nastane iz različnih virov, zaradi ostankov, pesticidov, eh, proizvodov potrošnikov, ki jih uporabljamo vsak dan v laičnih izrazih je endokrini sistem, sistem, ki pošilja sporočila po telesu. Uporablja hormone zato, da tako vpliva na oddaljene celice, tkiva in organe. Nekateri primeri endokrinih motilcev so bisfenol v plastenkah, paraben v kozmetikih, kozmetiki in snovi v plastičnih proizvodih. Uporaba teh snovi raste od 90-ih let. Leta 99 je komisija sprejela strategijo za endokrine motivce, s katero so potem nadaljevali in jo podprli z ukrepi na področju raziskav, predpisov in mednarodnega sodelovanja. Skoraj 20 let po sprejetju strategije skupnosti bi na sporočilo lahko gledali kot pregled zakonodaje, ki se uporablja. Struktura sporočila temelji na znanosti o endokrinih motilcih, politiki Evropske unije in tem, kako nadaljevati z izvajanjem evropske politike o endokrinih motilcih. Komisija bo zdaj prvič horizontalno pregledala zakonodajo in ta pregled ustreznosti bo temeljil na znanstvenih dokazih in podatkih, ki so se zbrali v ocenjevanjih, ki še trajajo in so se že izvedla. Udeleženi so bili številni forumi deležnikov, okrepilo se bo delo mednarodnih organizacij, zlasti OECD, spodbudilo se bo države članice, da pripravijo informacije in kampanje obveščanja v ta namen. Osnutek našega dokumenta podpira strategijo komisije in jo skuša še okrepiti predloge lahko najdete v delu s pripombami, oprli pa smo se na širše javno posvetovanje, kamor je bila vključena tudi civilna družba. Predlog je tudi tesno usklajen s trenutno zakonodajo, ki je bila pripravljena v okviru sedmega okoljskega načrta. Strategijo bi bilo treba okrepiti z realističnim akcijskim načrtom, kjer bodo konkretni časovni roki, prav tako pa se mora ustrezno uporabljati previdnostno načelo. Eh, ti, te pripombe se govorijo o zelo kompleksnem področju in zato se skušamo izogniti natančnim znanstvenim razlagam. Če pa želite, te lahko najdete v sporočilu komisije. Dve zelo zanimivi in aktivni študijski skupini smo imeli, člani so podali veliko prispevkov, tako ustno kot tudi pisno in vse smo upoštevali. Komisija nam je pri tem pomagala, poslala je predstavnika na obe študijski skupini, ki je bil tudi zelo aktiven, kar ni vedno tako. Opravili smo širša posvetovanja, posvetovali smo se z nevladnimi organizacijami, sektorjem in eden izmed vodilnih strokovnjakov, eh, profesor Montevali, je v Evropi poslali, eh, vključili smo ga v več faz našega dela, samo zato, da smo zagotovili, da, so, da imamo znanstvene podatke pravilne. David Sears je napisal dokument s stališčem o endokrinih motivcih pred desetimi leti in tudi sam je prispeval k delu v študijski skupini. Pri tem mnenju, kot pri številnih drugih, gre za pravo ravnovesje. Treba je upoštevati potrebe industrije, sindikatov in to uskladiti z zelo različnimi močnimi čustvi, ki jih imajo o tem nevladne organizacije. Dejstvo, da je bilo to mnenje sprejeto v sekciji brez glasov proti ali vzdržanih glasov, mi že pove, da smo to ravnovesje tudi dosegli in mislim, da vsi razmišljamo podobno. Hvala vsem, ki ste mi pri tem pomagali, eh, strokovnjakom, komisiji, sekretarijatu, zlasti Moniki, ki mi je bila res v veliko pomoč. In še ne nazadnje, profesorju Montevalju, ki je odigral zelo aktivno vlogo pri pripravi mnenja. Hvala, predsedujoča. Hvala poročevalcu. Gospod Maciulevičius dobi besedo prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čestitke poročevalcu za briljantno delo, ki ga je opravil skupaj s strokovnjaki in študijsko skupino. Uh, Včasno je bilo biti del študijske skupine, imeli smo res kakovostne razprave. Najlepša hvala, ker eh, niste upletali čustev v to problematiko, ker ste pokazali, kako pomembno je to vprašanje za eh, celo družbo. Endokrine motivce najdemo vse povsod, v vsakodnevnih orodjih, ki jih uporabljamo, v plastiki, včasih celo v hrani. Tako da moramo biti res zelo previdni glede tega. Toplo pozdravljam vaš predlog, da bi Evropsko komisijo prosili in od nje tudi zahtevali, da nameni več financiranja za razvoj in raziskave v zvezi z novimi orodji. In da hkrati tudi razišče dokaze, pa, ter če obstaja škodljiva snov, da se upošteva previdnostno načelo. Vse naše delo pa mora biti znanstveno podkrepljeno in odobreno. V Evropi imamo na voljo najboljšo znanost in ta lahko stori marsikaj pozitivnega. Smo pa vsi potrošniki. Vsi iščemo pravo strategijo. Recimo, ko gre za kumulativne primere. Če se v vaše telo absorbira več eh, različnih endokrinih motivcev na dan, ima to lahko kumulativen učinek in na to je treba paziti. Še enkrat pa bi res rad izpostavil kakovost poročil, ki jih pripravljate in vaše znanje, ki ga res vsi cenimo. Upam, da boste z nami ostali tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala, gospa Ravnema je zdaj na vrsti. Kitoksia. Arvoisa puheenjohtaja. Hvala, predsedujoča. Čestitke poročevalcu za začetek, za pripravo osnutka mnenja. Malce sem oklevala na začetku, ko sem pričela brati mnenje. Srečala sem se, kaj naj o njem povem. Se mi pa zdi, da je osnutek dobro podkrepljen, da ima ustrezno težo. Res je, da lahko endokrini motivci v naše telo vstopijo prek hrane, prek različnih kemikalij in zato smo dovzetni tako ljudje kot tudi živali. Zato je že smiselno to področje preučevati. Če vse ni povsem jasno, je treba situacijo natančne preučiti. Mm, ti motivci imajo lahko vpliv tudi na okolje, tako da se je na to res treba osredotočati. Hvala za pripravo vašega mnenja, da bomo to obravnavali bolj poglobljeno, da bomo pripravili tudi več zakonodaje, če je potrebno. Vsekakor je pa treba v spredje postaviti potrošnike in jih osvestiti o nevarnosti, ki jih lahko predstavljajo endokrini motivci. Hvala lepa, gospod Reale, zdaj na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama govorim, sam govorim kot predsednik sekcije NAT, zato bi se rad še posebej zahvalil kolegi Brajenu za opravljeno delo. Mislim, da je delo opravil zelo kakovostno, mnenje je uravnoteženo. Profesor Mantovani, pa tudi kolega Polika sta ga spremljala pri tem delu in zdi se mi, da so vsi ravno zaradi tega lahko dobro delali na tem mnenju. Mislim, da je sodelovca dobro izbral. Mislim, da je Brian bil zelo učinkovit, zelo uspešen. Gre za zelo kompleksno mnenje na težavno temo. Občutek imam, da je uspel dobro uskladiti vsa mnenja, ko je iskal rešitve. Namreč v tem mnenju je govora o industrijski inovaciji, o razvoju, o javnem zdravju. Omenjajo se tudi odnosi s tretjimi državami, tako da res odlično. Brian je zauzel dober pristop. Občutek imam, da je pripravil to mnenje na podlagi trenutno razpoložljivega znanstvenega znanja in znanstvenih dognanj, tako se je tudi uspel izogniti latentnim konfliktom, ki se pojavljajo pri temi endokrinih motilcev. Zato pozivam kolegice in kolege, da odločno podprejo Brajanovo mnenje. Hvala. Hvala. Gospod Dufak je naslednji. Pani predsedkinje, jaz sem imel to štesti, jaz sem bil tam. Gospa predsedujoča, tudi sam sem imel priložnost sodelovati v študijski skupini. Povedati moram, da je delo, ki ste ga upravila Brian Vladimir Pokornik, ki je predsedoval skupini, res na zelo visoki ravni. Gre za zelo specifično znanstveno problematiko in tega ne moremo zanemariti. Vse bi rad spomnil, da je v našem telesu cel sistem žlez in hormonov in to je povezano s delovanjem celotnega človeškega telesa. Endokrini sistem nadzira vse telesne funkcije in procese. Določene snovi so del živil, hrane, te vstopijo v telo in treba je poskrbeti, da imamo vse to pod nadzorom, da se lahko ustrezno zaščitimo. Domet tega poročila pravzaprav sega dosti dlje, kot si lahko danes predstavljamo. Lahko bi govoril še precej časa. Hotel sem pa le povedati, da se ne smemo omejiti samo na to poročilo in zato bi prosil naš odbor, da ustanovi stalno študijsko skupino namenjeno tem vprašanjem, ki bo tudi posredovala informacije glede sprememb v sistemu. Gre za našo hrano. In eh, procesi na tem področju nas lahko prehitijo. Se mi pa zdi, da gre za težave enakih razsežnosti, kot jih imajo podnebne spremembe za naš planet. Tako da hvala še enkrat Brianu, Vladimiru in vsem ostalim članom študijske skupine ker sem prepričan, da bomo šele čez nekaj časa razumeli, kako zelo pomembno je to mnenje. Hvala lepa, gospod Pil. Hvala. Tudi sam bi čestital poročevalcu za izvrstno mnenje. Kot so povedali že drugi, gre za zelo kompleksno problematiko. Sam sem na ta vprašanja naletel v industriji v zadnjih 20-25 letih in res moramo biti nenehno pozorni na to, kaj se dogaja. Brian je govoril o proizvodih iz tretjih držav, ki niso varni. To je tista dejanska grožnja. Vedno moramo biti pozorni, ko gre za varnost hrane, predvsem, ko iz tujine prihajajo neznani izdelki, Previdni moramo biti, da se v njih ne skrivajo endokrini motivci. Tako da hvala, da si to izpostavil. Nekdo je zdaj izpostavil povezave s podnebnimi spremembami. Mislim pa, da bi morali zagotoviti povezave eh, s cili trajnostnega razvoja. Čisto vsi ti cili ne govorijo o endokrinih motivcih, ampak če želimo doseči eh, napredek oziroma če želimo zaščititi naše potrošnike, moramo paziti na to področje. Hvala lepa hvala. Zdaj je na vrsti še enkrat poročevalec, da se odzove na pripombe. Yes, you, well, all... Hvala, predsedujoča. Jaz zardevam že skoraj zaradi vseh pripomb. Kot je dejal eden izmed govorcev, tolikšne pomoči sem bil deležen pri tem delu. V študijski skupini je bilo veliko dobre volje. Vedeli smo, da moramo doseči ravnotežje v tem mnenju in hvala vsem za pripravljenost na sklepanje kompromisov. Mindaugas je odigral aktivno vlogo v študijski skupini, hvala ti za to. Mislim, da imaš prav, ko govoriš o uh, več financiranja in previdnostnem načelu. Le dve besedi imam. Plausibly. Verjemljivo. Ni še zanesljivih dokazov, da endokrini motilci povzročajo dolgoročno škodo. Ampak previdni moramo biti, tako kot je povedal eh, Mindaugas. V nekem trenutku so vsi menili, da je azbest povsem varen, potem so se pojavili dvomi in če bi takrat poznali previdnostno načelo, bi lahko že takrat ukrepali in rešili na tisoče in tisoče življenj. Tako da je Mindalga sva pripomba res zelo pomembna. Potem pa še pripomba pirkov v zvezi z živilsko industrijo in kmetijstvom. No, tu bi se rad vrnil na ravnovesje. Vsi se zavedamo nevarnosti, Ampak uh, potrebujemo pa tudi zdravo in svetočo industrijo. Tako da to je tudi pomembno. Predsednik eh, sekcije Mauricio Reale je govoril o tretjih državah in potem je o tem spregovoril še Jonathan Peel. Res moramo biti nenehno pozorni na ta vprašanja. To je zelo pomembno. V študijski skupini smo eh, bili pozorni na vprašanja, kjer bi lahko šli predaleč. No, kakorkoli, ne vem, ali se lahko ustanovi stalna študijska skupina, ampak eh, na ta vpraš o teh vprašanjih moramo gotovo še razmišljati. Mislim, da to ne bo zadnje mnenje, ki ga bo naš odbor pripravil o endokrinih motivcih. Jonathan je govoril o trajnostni proizvodnji, o tem, da moramo biti previdni, na to so se navezali tudi nekateri drugi govorci. No, predsedujoča, če mi dovolite, bi rad povedal še tole. Pripravil sem kar nekaj mnenj. Tole bo moje zadnje mnenje, ki ga pripravljam v tem odboru. Potem, kdo ve, kaj se bo zgodilo v moji državi, se pa bojim, da bo to verjetno moje zadnje mnenje. V sekciji sem se že zahvalil vsem za pomoč, V tem odboru sem že kar dolgo časa. Od leta 2002 sem član ekonomsko-socialnega odbora. In nisem bil deležen ničesar drugega kot pomoči, sekretarjata, spoštovanja članov. Z nikomer se nisem skregal. Od leta 2002 sem pa bil deležen obsežnega sodelovanja s člani iz vseh skupin, Včasih se nismo mogli dogovoriti o par stvarih, ampak smo sklepali kompromise. Tako da samo pomoč in sodelovanje, to je bilo vse, kar sem izkusil v tem odboru in hvala lepa še enkrat vsem za to. Words, so... Zelo prijazne besede. Hvala tudi tebi za pripravo prelepega mnenja. Vidim, da je bilo pripravljenih tudi nekaj amandmajev. Ali kdo nasprotuje amandmajem poročevalca? Ne? Potem pa bi vas kar prosila, da glasujete o celotnem mnenju. Okay, so now we can close the vote. Glasovanje je konec. 171 glasov za in eno zdržan glas. Čestitke. Uh, S tem zaključujemo delo na mnenjih. Bi pa še morali podpreti nekaj sprememb. Predvsem zato, ker uh, se kolegica Gabriele Bišov loteva novega projekta. Želimo ji obilo sreče pri tem in upamo, da bo v tem projektu tako uspešna, kot je bila v našem odboru. Prosila bi vas torej, da potrdite naslednje spremembe. Gospod Rübke nadomešča gospod Bišov kot član predsedstva. Ali kdo nasprotuje? Dorothy Anderson. Dorothy Anderson nadomešča gospoda Fallenkampa, ki je odstopil, nihče ne nasprotuje. Gospod Rebke bo v povezovalni skupini nadomestil gospod Bišov. Gre za sestavo povezovalne skupine z evropskimi organizacijami in mrežami civilne družbe. Nihče ne nasprotuje. Gospod Rebke nadomešča gospod Bišov tudi na okrogli mizi EU Kitajska. Nihče ne nasprotuje, potem je tudi to sprejeto. In še zadnja sprememba. Gospa Ongorur bo nadomestila gospo Bišov kot eh, članico komisije za poslovnik. Nihče ne nasprotuje, tudi to je potem potrjeno. S tem se vam pa tudi zahvaljujem, da ste bili tako aktivni na plenarnem zasedanju danes. Prišli smo do konca. 15. in 16. maja bomo imeli naslednje plenarno zasedanje v stavbi Šarlemanji. Želim vam čudovit dan, hvala tudi sekretarjatu, predsedujoča pa se tudi zahvaljuje tolmačem. Lep dan.